Jutri ne bi imeli dialog z mladimi državljani ob pol dvanajstih, ampak začeli bomo ob enajstih, pol ure prej. Če se s tem strinjate, potem bomo osnutek dnevnega reda sprejeli z to spremembo. Povem vam tudi, da sem dobila prošnjo gospe Godin, da bi prej govorili o ugovoru v zvezi z osmo točko, zato ker je rekla, da vsi poslanci, ki vlagajo to nasprotovanje, ne morejo biti prisotni ob predvidenem času. Nažalost, to ne bo mogoče, zato ker imajo prednost vedno poročila in mnenja, kar nekaj jih imamo danes popovdne na dnevnem redu. Prav tako pa smo za točno specifično točko v zvezi s poročilom IPCC e povabili zunanjega strokovnjaka. In uh, nikoli še nismo govorili o ugovorih, samo če so prisotni vsi, ki vlagajo ugovor v zvezi z nasprotovanjem. Um, Toliko v informacijo. Točka bo torej ostala takšna, kot je, če nišče temu ne ugovarja. Dobro, hvala. Jutri bo parlament skupaj z svetom gostil konferenco na visoki ravni eh, Evropske raziskave in inovacije v vsakodnevnem življenju. Torej predstavljene bodo zgodbe o uspehu na tem področju. Konferenca bo potekala v hemiciklu v Bruslju. Govorili bomo o mm, napredku na področju zdravstva, o raziskovalnih projektih, ki jih financira Evropska unija, ki prispevajo k izboljšanju življenja naših državljanov, eh, o čistejši energiji in tako naprej. Konferenca bo priložnost, da pokažemo že dosežene rezultate, pa tudi priložnost za to, da eh, politiki izmenjujejo ideje z raziskovalci, z drugimi deležniki, z evropskimi institucijami, državami, članicami, univerzami in raziskovalnimi centri. Predsednik Tajani in komisar Moedas bosta vodila to konferenco in uh, Na konferenci bodo obravnavane teme iz odbora Envi. Vse informacije so vam na voljo na spletni strani in pa na spletni strani Evropskega parlamenta. Na voljo tolmačenje eh, v 20 jezikih in kot ponavadi ste dobili dosje po elektronski pošti. Prav tako našo sejo prenašamo po svetu. Sedaj pa sporočila koordinatorjev iz eh, dne 20. novembra, če ne bo nobenih ugovorov, do konca dneva bodo ti sklepi koordinatorjev sprejeti. V zvezi z zadnjimi dogodki, v zvezi z medinstitucionalnimi pogajanji, najprej dosje o fitofarmacevskih sredstvih, o gnojilih. Tukaj bi dosežen predhodni dogovor prejšnji teden, v torek, med institucijami. Uh, odprto vprašanje je bila stopnja kadmija, ki je dovoljena v gnojilih in zato ima naš odbor izključno pristojnost. Rezultat dogovora je bil to, da smo omejili vsebnost kadmija na 60 mg na kilogram. To bi mm, kasneje večkrat pregledali in znižali to stopnjo, najkasneje sedem let po vstopu v veljavo te uredbe. Glasovali bomo januarja in sicer o delih, za katere je pristojen odbor Envi. Čestitam eh, gospe Gardini, ki je bila naša poročevalka za ta dosje. Dobro opravljeno delo. Prvo poročilo, o katerem bomo danes razpravljali, je poročilo Belet in sicer gre za izvajanje Eh, direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Gospod Belet. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu je tema mojega poročila. Ehm, s pomočjo tega poročila želim eh, opozoriti na pomankljivosti pri izvajanju in želim podati nekaj priporočil za odpravo teh pomankljivosti. Naj povem, da smo organizirali veliko eh, sestankov z eh, deležniki, to sem jasno zapisal v zakonodajno sled, ki sem jo dodal k temu poročilu. Prav tako pa smo organizirali številna javna posvetovanja tukaj v Evropskem parlamentu. Glavni namen te direktive je, je poskrbeti za okvir na ravni Evropske unije, zato da bi lahko um, državljani dostopali do čezmejnih zdravstvenih uh, storitev in želimo omogočiti tesnejše sodelovanje na področju zdravstva in zdravstvene oskrbe. Najprej bi želel vse spomniti na to, da je to pravno zelo zapletena zadeva. Po eni strani imamo direktiv direktivo, po drugi strani imamo izvorno uredbo iz leta 2004 o koordinaciji socialne oskrbe. To je med seboj tesno povedano. Eh, in eh, pri tem poročilu moramo oceniti tudi eh, izvajanje socialne oskrbe kar se tiče izvajanja te direktive. Države članice so morale prenesti to direktivo v nacionalne zakonodaje pred iztekom leta 2013. Vse uh, države članice so sedaj uh, povedale, da je prišlo do polnega prenosa te direktive v njihove nacionalne zakonodaje. Eh, glavni namen te direktive je, da bi omogočili čezmejno mobilnost bolnikov Stopnja mobilnosti bolnikov je relativno nizka med državami članicami, še vedno. In eh, predvsem je nizka za nekatere skupine bolnikov. Gre za bolnike z redkimi boleznimi, po drugi strani pa tudi za mm, bolnike, ki živijo v obmejnih regijah. V obmejnih regijah bi moralo biti prehajanje čez meje za namene zdravstvene oskrbe lažje. Se pravi, to je predvsem pomembno za bolnike, ki živijo v obmejnih regijah. Cilj direktive je omogočiti čezmejno oskrbo. Med drugim smo bili v stiku tudi z eh, forumom eh, bolnikov na evropski ravni. Ehm, vemo, da za čezmejno zdravstveno skrbo obstaja veliko administrativnih ovir in mi želimo odstraniti kar največ administrativnih ovir. Lahko identificiram najpomembnejše ovire, ki danes obstajajo za bolnike, najprej sistemi povračil, eh, torej povračil, tukaj obstaja kar nekaj problemov, potem predhodna odobritev. Ta je obvezna v nekaterih primerjih, ustvarja pa to veliko zmede za bolnike. Potem administrativne zahteve, ki predstavljajo visoka bremena, potem tudi kako naj plačujejo bolniki, pred storitvijo, po storitvi, vse to ustvarja veliko zmede. In zaradi vse te zmede je otežena čezmejna zdravstvena oskrba bolnikov. Um, Varstvo bolnikov je seveda ključnega pomena. Oblikovana je bila mreža nacionalnih kontaktnih točk po vsej Evropi, to je dobro, ampak to še ne rešuje vseh problemov, ki se pojavljajo. Če želimo, da bo direktiva uspešna, mora poskrbeti za pacijente, ampak delovati mora tudi dobro za delavce v zdravstvu in za vse, ki so s tem povezani. Prav tako morajo biti ljudje o tem ustrezno obveščeni. Zaenkrat to še ne velja. Prav tako je jasno, da pacijenti ne poznajo vseh upravnih in finančnih omejitev po eni strani, po drugi strani pa ne poznajo niti prednosti in možnosti, ki jih ta direktiva ponuja. Veliko pacijentov se ne zaveda, obstoja nacionalnih kontaktnih točk. To je naša prva naloga, seveda. In pacijenti ne vedo, kaj storiti, če prihaja do zamud, kaj storiti, če je treba uložiti pritožbo, kaj, kakšne postopke je treba upoštevati, kako dolgo trajajo ti postopki in, kakor sem dejal, kako poteka povračilo predhodne odobritve. Veliko je upravnih obremenitev, ki jih je še treba rešiti in te ovire je treba čim prej odstraniti. Zato se želimo posvečati tem specifičnim elementom, pomankanju podatkov, pomankanju informacij in pomankanju ozaveščenosti med pacijenti. To je zelo pomembno v tem poročilu. Pomemben vidik v tem poročilu je tudi obstoj evropskih referenčnih omrežij. To so mreže ponudnikov zdravstvenih storitev. To je še posebej pomembno za tiste pacijente, ki imajo redke bolezni. 6 do 8 odstotkov evropejcev se sooča z redkimi boleznimi in v primeru redke bolezni je sodelovanje med zdravstvenimi delavci v različnih državah članicah zelo pomembno. Prvih 24 referenčnih mrež je že vzpostavljenih, namenjene so prav temu, da bi se zoprstavili kompleksnim ali redkim boleznim. To je zelo pomembno, kajti tukaj je v igri specializirano znanje in specializirano zdravljenje. Pri teh mrežah govorimo o 900 do 1000 specializiranih zdravstvenih enotah, ki so v več kot 300 bolnišnicah po EU. Zelo pomembno je, da te mreže delujejo učinkovito in da spodbujamo njihovo sodelovanje prav tako moramo izkoristiti priložnosti v tej mreži na najbolj učinkovit način. Če en komentar v zvezi z Brexitom upoštevati je treba, da imamo te referenčne mreže za specializirano nego in da včasih vključujejo te mreže tudi nacionalne bolnišnice v Združenem kraljestvu. Približno 40 jih je in želimo si, da bi se sodelovanje nadaljevalo tudi po Brexitu. Draga predsednica, dragi kolegice in kolegi, omeniti želim tudi e-zdravje, To je specifično vprašanje, ki ga obravnavamo v ločenem poročilu, vendar to je tesno povezano z direktivo o čezmejnem zdravstvu, kajti e-zdravje je vedno pomembnejše vprašanje. Gre za interoperabilnost podatkov bovnikov na čezmejni ravni, prav tako je treba zagotoviti visoko stopnjo zaupanja in varnosti, zato da bomo lahko zagotavljali čezmejno zdravstveno nego. Prav tako želimo čim bolj izkoristiti potencial e-zdravja v EU, zato je cilj te direktive ta, da bi čim bolj spodbujali izmenjavo podatkov z seveda čim višjo stopnjo spoštovanja zasebnosti bolnikov. Govorimo o prenosljivosti podatkov čez meje, govorimo tudi o raziskavah ter podatkih povezanih z raziskavami zlasti na področju redkih bolezni. Na koncu še nekaj. V osnutku poročila smo želeli posebej izpostaviti tudi vidik čezmejnega regionalnega sodelovanja. To je zelo pomembno za pacijente, ki živijo v čezmejnih regijah, kajti včasih so zdravstvene ustanove na voljo blizu, ampak čez mejo. Zato bi včasih bilo lažje in hitreje ter ceneje, če bi se poslužili zdravstvene ustanove, ki je čez mejo. V takšnih primerih je to lahko očitna rešitev. In v nekaterih primerjih je torej čezmejno zdravstvo bolj logičen korak, kot pa da iščemo zdravstveno nego v lastni državi. Zdaj pa še zadnji komentar, potem pa bom spet spregovoril o tej direktivi v povezavi z usklajevanjem eh, in uredbo o usklajevanju socialne varnosti iz leta 2004. Obe obstajata, torej direktiva in uredba. To ne vodi v zmedo, je pa zapleteno. To povzroča težave tako pacijentom, kot tudi zdravstvenim delavcem. Odvisno od primera, s katerim se soočate kot pacijent ali zdravstveni delavec, se je treba odločiti, ali boste uporabili direktivo ali uredbo. To je zelo kompleksno vprašanje, torej zato je zahteva jasna, tako za nas, kot tudi za komisijo. Vem, da so predstavniki komisije tukaj. Vprašanje je, ali ne bi bilo mogoče nekako združiti teh dveh finančnih oziroma pravnih instrumentov, zato da bi olajšali življenje zdravstvenim delavcem <clears throat> in tudi pacijentom. Ampak, kot običajno, seveda pripravljen sem prisluhniti poročevalcem v senci, pa tudi kolegicam in kolegom, ki jih ta tema zanima. Hvala. Hvala, gospod Belet, hvala za to celovito predstavitev poročila. Zdaj pa poročevalci v senci, začel bo gospod Volke. Hvala lepa, gospa predsednica hvala poročevalcu za dober osnutek poročila. Veselim se že sodelovanja, kajti mislim, da oba zagovarjava interese pacijentov v zvezi s tem vprašanjem in cilj naj obeh je, da bi poskrbeli, da bo čezmejna zdravstvena nega v Evropski uniji boljša prav tako pa želimo izboljšati reševanje finančnih vprašanj v zvezi z nacionalnimi zavarovalnicami. Kajti že dolgo imamo te čezmejne instrumente, ampak vseeno čezmejna zdravstvena nega ne deluje brez težav. Prav tako želim povedati naslednje. Čeprav je bil rok za začetek veljavnosti 2013, je bilo treba vložiti 26 postopkov za ugotavljanje kršitev, da so se zadeve premaknile, zato da bomo poskrbeli, da lahko pacijenti uporabljajo zdravstveno nego tudi v drugi državi. Torej. Pa še nekaj me je šokiralo. Zelo malo državljanov ve, da lahko iščejo zdravstveno nego v drugi državi članici. Malo jih ve, da sploh ta možnost obstaja. Eurobarometer kaže, da samo 20 odstotkov državljanov ve, da to sploh obstaja. Mislim, da bi morali mi storiti vse, kar lahko, da bo ta številka veliko, veliko večja. Nacionalne kontaktne točke, poročevalec je to že povedal. Te točke so zelo pomembne, imajo zelo pomembno vlogo, ampak to vlogo bodo lahko igrali le, če bodo ljudje vedeli, da sploh obstajajo. Zato je prav, da poskrbimo, da bodo te točke bolj prepoznavne, da bodo ljudje za nje vedeli, prav tako mislim, da bi morali sprožiti kampanje o zaveščanju v zvezi s tem. Pa še nekaj, državljane bi morali imeti lahek dostop do informacij o tem, kaj kaj lahko izkoriščajo pri čezmejni zdravstveni negi in česa ne. Prav tako bi morali poenostaviti postopke. Poročevalec je govoril tudi o tem, da se je treba prilagoditi digitalni dobi, s tem se strinjam. Imamo zakonodajo o e-zdravju, ampak tudi tukaj bi morali to priložnost izkoristiti za to, da jasno povemo, da nove tehnologije omogočajo izjemen potencial za nove rešitve in Jaz prihajam iz države, kjer recepti še vedno delujejo, tako rekoč na papir, ne moremo jih naložiti na kartico, naprimer. zato vem, da imamo na tem področju še veliko dela. Govorili smo o uredbi, direktivi, upam, da bomo to rešitev našli. Mislim, da bi lahko rešitev bila dobra, veselim pa se že nadaljnega sodelovanja. Hvala. Thank you very much. Now, Madame Reed. Hvala, gospa Ris. Hvala, gospa predsednica. Navezala se bom na to, kar je povedal prejšnji govornik. In sicer bi podala eh, preprosto številko. Lansko leto je samo 230 tisoč vlog za povračilo stroškov za eh, zdravstvene storitve iz druge države članice bilo uloženih In ta številka predstavlja eh, nič celih, nič, nič štiri odstotkov vseh zdravstvenih storitev v Evropski uniji. Tako mislim, da eh, se lahko pridružim kolegi Beletu, poročevalcu, pri vseh pričakovanjih eh, in željah glede čezmejnih zdravstvenih storitev. O tem govorimo že od januarja 2011 eh, in sicer želimo omogočiti vsakemu bolniku v Evropi uresničevanje pravice do proste izbire zdravnika, ki ga lahko izbere tam, kjer mu je najbližje oziroma na drugi strani meje, eh, kar mu je lahko bližje v določenih primerjih ali pa za posebne storitve, za posebno zdravstveno oskrbo eh, morda v drugi državi. Ravno tako bi morali pacijenti imeti možnost pritožbe in tudi zavrnitve eh, določene zdravstvene storitve. In predvsem pa bi morali tudi omogočiti bolj enostaven prenos njihove zdravstvene kartoteke. E, tako, sedaj Eh, zakonodajo, zato imamo, tudi komisija to potrjuje v svojem poročilu, vendar pa to ni vedno dovolj. In zato se sprašujemo v bistvu, zakaj eh, sedaj še vedno govorimo o tem. Tudi prejšnji teden smo eh, komisiji posredovali resolucijo in sicer o tem, da je treba si bolj prizadevati za uresničitev digitalne agende. In da je treba pri sprejemanju odločitev o bolnikih bolj upoštevati bolnike same. To je v duhu in v črki te direktive. In naprimer te nacionalne kontaktne točke, kdo jih v resnici pozna, kdo ve, kje so. Samo 10 odstotkov evropejcev je slišalo o tem govoriti, če se vrnemo k podatkom iz Eurobarometra. In uh, zato morajo države članice omogočiti, da uh, se bodo uh, nacionalne kontaktne točke res poznale, da bojo na voljo kontakti in informacije o tem. Uh, to je tudi kolega povedal zelo jasno. Uh, ovire je torej treba odpravljati, to velja za vse ovire, tudi za povračila, uh, kjer je birokracija v državah članicah uh, prevelika in to oteškuje težkoča, isto velja za eh, recepte. In ta direktiva je seveda prinesla bistvene izboljšave za bolnike. Pomislimo samo eh, na uspeh Evropske referenčne mreže, znotraj katere se povezujejo specialisti za redke bolezni in eh, ki deluje po vsej Evropi. Torej, ne na zadnje gre za to, da uh, vse z medicinsko znanje lahko na tak način potuje in ne samo uh, bolniki. Uh, tako da, ko govorimo o njihovih pravicah, te niso tako zelo koristne, če državljani o njih niso povsem seznanjeni. In to je dobro izpostavljeno v poročilu našega kolega in na tem moramo še delati. Hvala. Thank you very much. Now, uh, Mr. Padicci. Hvala, gospod Pedičini. Ne? No, prav. To so bili vsi poročevalci v senci. Želi kdo drug besedo? Gospod Petrle, izvolite. Hey, thank you very much, uh, madam chair. Hvala lepa, gospa predsednica. Vesel sem, da je poročevalec dovolj pozornosti namenil tej temi. Evropski pacijenti v državah članicah so mu še posebej hvaležni. Hvala za ta pristop, ki je bil res celovit. Mislim, da ste upoštevali vse kategorije deležnikov. Morda veste, da sem tudi jaz preživel raka. In vem, kako je, ko zdravniki rečejo, ne moremo vam več pomagati. Morda vas čaka še tri ali štiri mesece življenja. Poznam primere tudi iz svoje države, ko so oboleli za rakom, tudi za več let podaljšali svoje življenje, ker so jih uspešno zdravili v neki drugi državi. Jaz bi rekel, da je to lep primer, kako lahko Evropa dobro deluje. Hvaležni smo za vsak dan življenja, ki ga dobimo in vedmo tudi, da se število obolelih za rakom eksponentno povečuje. Vesel sem, da je mobilnosti vedno več, nisem pa zadovoljen z dinamiko, kajti Ivo Belet ima prav mobilnosti zaenkrat ni veliko. Po mojem mnenju ne potrebujemo toliko politične razprave, po mojem moramo več storiti na praktični ravni, da zadeva izboljšamo. Ne bom ponavljal vsega v zvezi z tem, kar smo slišali glede obveščanja pravice do obveščenosti in tako naprej. Ampak eh, še eno vprašanje imam in to ne prvič. In sicer, ali mobilnost pacijentov prispeva k mobilnosti zdravstvenega znanja in vednosti, kajti mobilnost pacijentov bi moralo pomeniti tudi mobilnost znanja. Imem, imamo sicer centre odličnosti, mreže centre odličnosti in tako naprej. Vesel sem, da imamo referenčno točko in mreže za redke bolezni in tako naprej. Mislim, da nobena država sama ne more rešiti vseh problemov, uspešni bomo le, če bomo kot Evropska unija držali skupaj. Gospod poročevalec, zelo mi je bilo všeč, ko ste omenili čezmejna regionalna območja. Če so upravna bremena previsoka, potem morajo ljudje potovati več kilometrov, da pridejo do zdravstvenega varstva, namesto da bi šli sicer preko meje, ampak razdalja bi bila mnogo krajša. Mislim, da potrebujemo samo dobro voljo, da se približamo državljanom. Hvala. Hvala, gospa Šrajer-Pirik. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej Hvala Ivo Beletu, o tem smo že govorili, tudi z Ivom namreč in tudi z Združenji bolnikov smo o tem govorili. Tudi ministrstvo na nizozemskem in nizozemski parlament se zanimata za to temo. Čezmejno vprašanje je zelo pomembno. Moje vprašanje je, ali bi lahko storili še več? kar zadeva tako imenovane euroregije. Lahko opozorimo na ta problem, v redu, ampak mislim, da bi morali tudi ukrepati. Vemo, da obstajajo določene bolezni, ki so še posebej nevarne in kompleksne, naprimer rak. Če spremljate dogodke v farmacevtski industriji, lahko vidite, da so pogosto delničarji tisti, ki odločajo, v kaj bodo farmacevtske družbe ulagale, zato ker si od tega obetajo dobiček. Veliki proizvajalci in tudi ponudniki zdravstvenih storitev ter zavarovalnice, vsi delujejo na čezmejni ravni. Spomnim se, da smo že imeli ustno vprašanje na to temo v Evropskem parlamentu. Govorili smo o zadevah v zvezi z zdravjem. Nisem poročevalka v senci, niti poročevalka, ampak na to sem želela opozoriti. Zdaj bo predsedovala Romunija in uh, Ena tema, ki je zelo pomembna, je protimikrobna odpornost. Nekatere države članice so res v ospredju, druge pa zaostajajo na tem področju. In ko pripravljamo zakonodajo na področju zdravja, smo vsa zakonodajalec in mislim, da bi mi morali doseči rezultate. Čakajo nas volitve, ljudje se bodo spraševali, kaj počne parlament. Zato je zelo dobro, da damo zglede in primere v zvezi s tem, kaj Evropa počne za ljudi. Mislim, da bi morali storiti nekaj za to, da se približamo ne samo mladim, ampak tudi bolnikom in starejšim. Hvala. Uh, Hvala. Še kdo? Ne, v redu. Potem dobi besedo komisije. Gospod Ris je z nami, izvolite. Hvala, gospod predsednica, hvala za povabilo. Hvala poročevalcu Beletu in poročevalcem v Senci. Hvala, da ste upoštevali tudi naše mnenje pri pripravi svojega dokumenta. Ne omenim samo nekaj elementov. Najbrž veste, da je komisija zaključila poročilo, ki ga zahteva direktiva. 21. septembra smo zaključili to poročilo in ga tudi predstavili. V poročilu omenjamo nekaj elementov, ki jih bom omenil. Direktiva je razjasnila pravice bovnikov, kar zadeva čezmejno nego. To je bil eden največjih pomislekov, preden smo začeli z zakonodajnim delom. Torej, poskrbeti smo želeli, da se spoštujejo in uredijo pravice, ki jih je navedlo Evropsko sodišče. Prav tako je Evropsko sodišče zahtevalo še določene ukrepe na tem področju. Mobilnost bolnikov je stabilna in narašča v poročilu sicer navedeno, da dinamika ni velika, kar drži. Čezmejna mobilnost bolnikov ne predstavlja velikega vpliva na vzdržnost nacionalnih zavarovalnih sistemov. To je zelo pomembno vprašanje, kajti v razpravi na to temo so nekatere države članice to izpostavljale kot veliko oviro. Nadaljujemo z delom na tem področju dvigamo ozaveščenost in tako naprej, vključno z nacionalnimi kontaktnimi točkami. V poročilu se omenja tudi odnos med direktivo in uredbo glede socialne varnosti. Res je, vsako leto državljani potujejo v druge države članice, poti so lahko dolge ali krajše. dostop do zdravstvenega varstva je seveda lažji zaradi pravne ureditve, ki jo imamo. Za zmedo pa skrbijo predpisi, ki so vključeni tako v direktivo kot tudi v uredbo. Z službami komisije, z GD za zaposlovanje in GD za zdravje, delamo na tem, da bi razjasnili ta vprašanja. Prav tako želimo poskrbeti, da se znanje prenese na nacionalno raven, na kontaktne točke in potem seveda tudi na državljane. Komisija je preverila skladnost glede prenosa, kakor je že bilo povedano, komisija je sprožila 26 postopkov za ugotavljanje kršitev, zato ker je prišlo do poznega ali nepopolnega izvajanja. Prva faza je zdaj zaključena in vsi postopki so bili zaključeni. Zdaj smo v drugi fazi, gre za preverjanje skladnosti, preverjamo, kako se je direktiva prenesla v nacionalne sisteme. Naša preverjena so zelo podrobna. Zvoda, direktivo je mogoče prenesti v skladu z nacionalno zakonodajo in obstoječimi pravicami, ki obstajajo v državah članicah. Zato poskušamo ugotoviti, kako ta zakonodaja vpliva na dojemanje med državljani, kako ta sistem deluje. Prvo vprašanje, ki ga obravnavamo, je diskriminatorno vračilo stroškov. Drugič, nepregledne cene in diskriminacija proti bolnikom iz drugih držav. Tretjič, pretirane zahteve glede predhodnih odobritev in pretirano zapletene postopke za uročilo stroškov ali za predhodno odobritev. Komisija je že dosegla otipljive rezultate. Številne države članice so se odločili, da bodo spremenili zakonodajo v prid bolnikom zaradi dialoga, ki smo ga sprožili mi z njimi. V naslednjem obdobju bo komisija nadaljevala z dialogom o tem, kako bi lahko zagotovili čim boljši prenos. Poročevalec in poročevalci v senci so govorili tudi o pomankanju ozaveščenosti. Kakor je bilo povedano, še vedno obstaja velika stopnja nepoznavanja med državljani. Zato je komisija začela s kar nekaj dejavnostmi. V zvezi s tem, naprimer, organizirali smo delavnico, to je bilo oktober 2016. Ko smo govorili z deležniki, predstavniki držav članic in predstavniki združenj bovnikov o tem, kako bi lahko bolje obveščali o pravicah, ki jih imajo pacijenti. To je tudi možnost za nas, da sodelujemo z deležniki, da zagotovimo ustrezno izmenjavo informacij in tako naprej. Kampanja EU and me, torej EU in jaz, je bila namenjena temu, da se državljane obvesti o tem, kako poteka zdravstveno varstvo na čezmejni ravni. To smo to je bila kampanja, ki smo izvajali na Facebooku, Twitterju in Instagramu. Še nacionalne kontaktne točke. Nacionalnim kontaktnim točkam pomagamo, da izboljšajo učinkovitost in da dosegajo boljše rezultate. Zato smo tudi redno v stiku z njimi in povem vam lahko tudi, da smo pripravili temeljne smernice, ki so bile sprejete 15. novembra za nacionalne kontaktne točke in to je seveda v skladu z našim poročilom. Čez mejno sodelovanje, kakor lahko vidimo, je to pomembna tema, še posebej za čezmejne regije in to je lahko tudi nekaj, kar koristi pacijentom in bolnikom. Zato smo naročili kar nekaj študij, objavljene so bile marca in gre za zbirko dobrih primerov sodelovanja, dobrih poslovnih praks, vključuje pa tudi seznam elementov, ki bi jih dobro sodelovanje moralo vključevati. 4. decembra bo potekala konferenca na to temo. Naziv je krepitev čezmejnega regionalnega sodelovanja na področju zdravstvenega varstva, GD za zdravje in GD regijo organizirata to konferenco. In še instrumente za sodelovanje v tej direktivi imamo naprimer mreže za sodelovanje, gre za delitev, nego in stravljanje, share, care and cure. Sodelujejo torej bolnišniško osebje, predstavniki držav članic in zdravstveni strokovnjaki. Vsi ti so bili prejšnji teden v Bruslju, govorili so o trenutnem stanju in o tem, kaj bi morali popraviti na tem področju. To je v okviru konferenc EU v akciji. 950 visoko specializiranih zdravstvenih enot in Več kot 300 bolnišnic v 25 državah članicah sodeluje pri tem. Prav tako bomo sprožili še nekaj enot, ki sodelujejo v teh mrežah. Zaenkrat ne razmišljamo o tem, da bi imeli več mrež, kajti po našem mnenju bi zdaj morali razviti ta sistem, zato da poskrbimo, da ustrezno deluje. In uh, poskrbeti moramo, da bo sistem dosegel svoj cilj e-zdravje in digitalno zdravje. Komisija si še naprej prizadeva za doseganje napredka na tem področju. Pripravili smo sporočilo na to temo, to je bilo aprila 2018. Delamo tudi na mreži e-zdravje, to je v okviru te direktive. In skupaj z državami, članicami, iščemo ustrezne smernice, standarde in tudi načine za izmenjavo podatkov. 22 držav članic, ki sodeluje v instrumentu za povezovanje Evrope, dovoljuje izmenjavo podatkov in upamo, da bo naslednje leto zaživel sistem glede elektronskega izdajanja receptov na čezmejni ravni komisija meni, da je to zelo pomembna tema in poskušamo poskrbeti, da pridajo informacije do državljanov, ampak seveda, kako so povedali prejšnji govorniki, moramo bolje širiti te informacije, kajti to bo koristilo tako pacijentom, kot tudi strokovnjakom na tem področju. Hvala. Thank you very much. And now um, I turn to Mr. Bellet for the Hvala. Zdaj pa dajem besedo gospodu Beletu za zaključek te točke. Najlepša hvala predsednica in hvala vsem. Mislim, da se vsi strinjamo, da nam je tukaj skupna zelo široka platforma in vemo, katere so prednostne naloge na tem področju. Premalo zavedanja o tem, torej treba je zagotoviti večjo osveščenost o tem, kako delujejo nacionalne kontaktne točke in ne samo to, temveč tudi to, da sploh obstajajo. Torej, skušati moramo povečati uh, to zavedanje, osveščenost državljanov in sicer do 90 odstotkov, da bodo vedeli, kje je to enotno okence, kjer lahko dobijo vse informacije na enem mestu, eh, informacije o povračilih finančnih, o eh, rokih, eh, ki so za to predvideni in tako naprej. Seveda, pomen e-zdravja. To je tudi povezano z resolucijo, ki je bila nedavno sprejeta o čezmejnem zdravstvu ne moremo govoriti, če ne upoštevamo pri tem tudi razvoja na področju e-zdravja. Lojze Peterle je tudi povedal, da bi morale naše ambicije na področju mobilnosti bolnikov se razširiti tudi na področje mobilnosti informacij in znanja in da bi morali omogočiti to in spodbujati. Še zlasti kar se tiče obmejnih regij, je to zelo pomembno, gospod Petrle je to poudaril, pa tudi komisija je poudarila pomen specifičnih situacij eh, na področju zdravstvene, oskrbe in zdravstvenega varstva na obmejnih področjih, še zlasti, kar se tiče uporabe receptov in drugih možnosti. če se navežem na to, kar je povedal gospod Holker, glede premalo osveščenosti in pomankanja pravih pravil, eh, glede tega, kdaj se bo lahko mm, povrnil določen znesek. Torej, bolniki se ne spustijo v eh, možnosti za čezmejno zdravstveno varstvo, če ne vedo natančno, kaj to zanje pomeni. Poleg tega potrebujemo tudi nek follow-up eh, po tem poročilu, saj je eh, cilj pri teh izzivih bistveno večji in pomembnejši kot recimo na področju samo uporabe antibiotikov, eh, pa čezmejno zdravstveno varstvo, je nekaj, pri čemer moramo upoštevati vsega da gre za zdravje naših državljanov in zdravstveno oskrbo naših državljanov in to je zelo velik izziv in pomembno vprašanje tudi pred prihajajočimi evropskimi volitvami. Tako da to gotovo lahko prinaša eh, pomembno dodano vrednost. Mislim, da so to najpomembnejše točke. Tudi gospa Riz in predstavnik komisije sta to povedala. Share, care and cure um, je zelo pomembno načelo. In še enkrat, mobilnost bolnikov, pa tudi mobilnost znanja, kot je povedal gospod Peterle. To morajo biti naši cilji, ki jih moramo zasledovati in na tem področju gotovo lahko imamo zelo plodno sodelovanje tako da bomo na tej podlagi gotovo lahko pripravili zelo dober predlog. Hvala lepa. No, naj vas spomnim, da je rok za vložitev predlogov sprememb 4. december ob 11. 21. in 22. januarja pa bomo glasovali v odboru. Naslednja točka na dnevnem redu pa je predlog za spremembo skupne kmetijske politike. Um, poročevalec, pripravec mnenja je Herbert Dorfman. Izvolite. Sì, grazie, presidente. Io vi devo portare le... Eh, besedo pa bo v njegovem imenu dobila gospa Gardini. Hvala lepa. Gospod Dortman se upravičuje, ker ne more biti z nami in to zelo obžaluje, zato bom v njegovem imenu predstavila njegov osnutek mnenja. Govorimo o besedilu, ki ga pripravljamo za pristojni odbor Agri in sicer v zvezi s predlogom uredbe, ki spreminja skupno ureditev trgov kmetijskih proizvodov. Pred seboj imam besedilo, ki ga je pripravil kolega Dorfman in ki se v svojem poročilu osredotoča na problematiko, ki je vezana na pristojnost našega odbora za okolje. Predvsem tri točke je treba tu izpostaviti in sicer prvič. Predlog uredbe uvaja možnost za uh, gojenje vitis abruska ter uvaja možnost gojenja novih hibridnih vrst vinske trte. Glede slednjih kolega podpira predlog komisije, torej glede hibridnih vrst. Kar pa zadeva uporabo starih sort, kolega Dorfman glede omejitve njihove uporabe, govorimo o vitis abruska, uh, daje možnost državam članicam, da to trd ugojijo samo na, podlagi zgodovinski, na zgodovinski podlagi. Torej, v redu, kar se tiče novih hibridnih vrst, ehm, tukaj se strinjamo s, strinjamo s predlogom komisije, kar se pa tiče starih vrst, pa bi morale države članice imeti pristojnost, da odobrijo njihovo gojenje in to na zgodovinski podlagi. In v okvirih v katerih se te sorte že gojijo. Druga točka, kar zadeva označevanje. Glede označevanja, kolega Dorfman eh, v skladu z uredbo 1169 skozi 2011, kolega Dorfman eh, poziva eh, vinogradniški sektor, da oz, označi uh, vina in da označuje tudi uh, brezalkoholna vina in vina, ki jim je bil le delno odzet alkohol, pod pogojem, da ne gre za vina, ki imajo geografsko označbo. Torej, odzem alkohola se dovoli, tam, kjer je tudi danes že dovoljeno dodajanje alkohola, torej povečevanje alkoholne vrednosti. V nasprotnem primeru bi namreč to odpiralo naš trg tudi proizvodom um, iz drugih držav. Tako, to so glavne točke mnenja, ki ga je pripravil naš kolega Dorfman, ki je seveda na razpolago za morebitna dodatna vprašanja in pojasnila ter hvala za vaše prispevke k tej razpravi. Hvala lepa, zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci ali njihovi uh, namestniki SND. Kolega Volken. Hvala lepa. Tudi jaz bom prebral poročilo v imenu gospoda Kaputa. Predlog komisije je zelo obsežen in zadeva uh, skupno ureditev trgov kmetijskih proizvodov in označevanje in zaščito geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvedov, proizvodov ter posebne ukrepe za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah eh, in ukrepih v korist manjših gejskih otokov. Eh, SND in gospod Kaputo ehm, sta se pri tem seveda osredotočila na okoljske vidike, kar zadeva označevanje. Eh, strinjamo se z označevanjem sestavin v vinu in označevanjem kalorij. Potrošniki imajo pravico vedeti, koliko kalorij zaužijajo z enim kozarcem vina. Eh, Pohvalni so koraki naprej, ki jih je vinogradniški sektor naredil na tem področju. E, označevanje kalorij na steklenicah e, je e, njihova želja in evropske institucije jo morajo podpreti. E, ravno tako je treba upoštevati e, ekonomski učinek teh ukrepov na mala in srednja podjetja, ki predstavljajo hrbtonico vinogradniškega sektorja. E, In ravno tako je treba omogočiti označevanje v elektronski obliki. Gospod Kaputo m, mm, pozdravlja predlog uh, o uh, označevanju hibridnih proizvodov, ne podpira pa uh, nadaljnega gojenja šestih starih sort, ki so dovoljene v nekaterih državah članicah, kot so Izabel in Jack, zato ker eh, te sorte nimajo primernih organoleptičnih značilnosti. In so bile prepovedane že od leta 1930 zaradi visoke vsebnosti metanola, ki je zelo nevaren za uporabnike. Gospod Kaputo meni, da je zato treba um, narediti še več znanstvenih študij, preden se to odobri. Ravno tako se ne strinja s predlagano spremembo opredelitve zaščitene označbe porekla. S katero lahko škodimo temu sektorju, tudi zato, ker ta opredelitev ne bi bila v skladu z uh, definicijo, ki velja znotraj uh, Svetovne trgovinske organizacije. In š, v nasprotju s tem, kar meni poročevalec, gospod Kaputo meni, da dealkoholizirana vina ne morejo uživati istega režima oziroma sistema kot navadna vina. In to zato, ker, takemu, ker je treba takemu vinu dodajati umetne arome, kar je poseben industrijski proces. Vino je namreč tudi kulturni proizvod in ne le industrijski. In gospod Kaputo tudi meni, da je treba tukaj prisluhniti potrošnikom, ki želijo biti dobro obveščeni. Zato bi želel tudi spodbuditi vinogradnike k primirni proizvodnji in pridelavi vina ravno tako predlaga, da se za proces kompostiranja in metanizacije uporabljata z namenom uporabe energije, ki se pri tem usprošča. Hvala lepa. Thank you very much. Now, Madame Yatamaki. Dear Chair, thanks. Uh, let me start by saying that I am rather... Hvala lepa. Gospa Jeten Maki, naj še jaz povem, da se v glavnem strinjam s predlogom komisije. Komisija predlaga, da um, prenovimo to uredbo in to lahko načeloma podpremo. Predvsem, kar se tiče označevanja vin, uh, se tukaj lahko navežem na predhodnega govornika in sicer, da eh, potrošnik mora vedeti, kaj uživa. Vprašanje pa je, ali je res najprimernejši način za to drugačno označevanje, ampak vidimo, kakšna je tu politična volja. Če že govorimo o označevanju, sicer razumem, da je to občutljivo vprašanje, hkrati pa mislim, da moramo biti prožni in omogočiti našim vinogradnikom, da pridelujejo več sort tudi zaradi podnebnih sprememb. Želela pa bi dobiti več pojasnil, zakaj se tu predlaga omejevanje gojenih sort sort. Hvala. Thank you very much. Mr. Hausling now. Ja, <clears throat> vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, wir haben es hier... Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da imamo tukaj opravka za najmanj zanimivim delom reforme SKP. Uh, eh, druge je reforma bolj zanimiva, ker se dotika tudi okoljskih vidikov, ampak tukaj gre prej za skupno ureditev trga. Jaz lahko živim z predlogom komisije, predlogi sprememb gospoda Dorfmana. Ja, tukaj se sprašujem, zakaj smo se pri starih sortah omejili samo na eno sorto. Obstajajo tudi druge sorte, ki bi jih lahko dopustili. O tem bi se bilo treba pogovoriti. Ne vem, če je ta predlog dober, Erik Andriju je to povedal v odboru Agri, da na enak način uh, obravnavamo dealkoholizirano vino uh, kot vse druge industrijske proizvode. Pri označevanju imamo jasne pravile, jasna pravila. Moramo pa se pogovoriti o količini, tako da ne bo vse skupaj postalo preveč nepregledno. Uh, Bi pa želel omeniti še eno točko, ki bi jo želela naša skupina unesti v razpravo o skupni ureditvi trga. Eh, tukaj govorimo o vinu, to je sicer marsikaj sporno, pozabili pa smo pri. Mm, pozabili pa smo na, mli, na mlečne izdelke, Če res želimo okrepiti ulogo proizvajalcev mleka pri konkurenci, bi morali razmisliti o drugačnih mejnih urednostih, tako da bodo tudi oni lahko obdržali svoj del poslovanja. V zvezi s tem bomo vložili nekaj uh, predlogov sprememb. Um, to... Hvala, želi še kdo drug besedo? Če ne, pa dajem besedo gospodu Serri, predstavniku komisije. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi poročevalcu za prispevek k tej razpravi o predlogu uredbe za reformo SKP. Omejil se bom na nekaj eh, pripomp v zvezi s tem, ki jih je podal poročevalec in še zlasti na tiste v zvezi z vinom. Vidim, da je precej previden poročevalec glede predloga komisije o prepovedi za klasifikacijo določenih sort, še zlasti sorti skupine Vitis abruska. medtem ko po drugi strani podpira predlog komisije v zvezi s prepovedanimi sortami. Komisija tukaj poudarja, da je njeno stališče do sort vitis vinifera različno, torej izhaja iz različnih temeljev, kot je bilo povedano danes. namreč pomankanje znanstvene podlage eh, za prepoved teh sort je razlog, da jih nismo prepovedali in eh, hkrati Uh, know that the rapporteur uh, consider uh, along with the commission that de-alcoholized and partial Delno dealkoholizirana vina bi naj imela enak režim kot vina. Komisija meni, da je predlog primeren za današnji trg vina, pa tudi za jutrašnji trg vina, ki bo vedno bolj konkurenčen in globaliziran naloga politikov je, da proizvajalcem vina omogočimo vsa orodja za to, da ostanejo konkurenčni. Istočasno moramo zaščititi potrošnika, zato je treba ustrezno označevati te nove kategorije proizvodov. Proiz Poročevalec se je lotil tudi občutljivega vprašanja označevanja in seznama sestavin vina. Kot eh, vsi veste, je komisija junija 2018 sprejela svoj predlog v zvezi s tem. Nismo podali predloga v zvezi z seznamom sestavin, ampak Ne zato, ker eh, se nam ne bi ta komponenta zdela pomembna, ampak zato, ker smo v času, ko smo sprejeli ta predlog, obravnavali tudi predlog eh, označevanja vseh ostalih ekoloških proizvodov iz leta 2017. To seveda vpliva tudi na celotno alko industrijo alkohola. Komisija še vedno ocenjuje ta predlog. Evropski vinski sektor želi sektorsko usmeritev, torej imeli bi posebno, poseben skupek pravil, ki bi veljal za vino. Vinski sektor je v zvezi s tem uh, Mm, ubral kar pogumen pristop, saj se zauzema za boljše označevanje in pa več preglednosti na trgu vina. Eh, komisija pričakuje vse predloge parlamenta in sveta in neodvisno od pravnega inštrumenta, ki bo tukaj uporabljen, je treba doseči dvojni cilj In sicer treba zagotoviti na eni strani visoko stopnjo varstva potrošnikov, po drugi strani pa je treba zagotoviti ustrezno delovanje enotnega trga. Uh, uh, Hvala, gospa Gardini. Hvala. No, Seveda bom eh, kolegi Dorfmanu posredovala, kaj je bilo danes tukaj povedanega in eh, nadaljevali bomo delo na tej temi. Hvala. Hvala vsem. 29. november ob 11. pa je eh, rok za vložitev predlogov sprememb, glasovali pa bomo o njih 9. januarja. Now, dear colleagues, it's a pleasure to have uh, with us. No, dragi kolegi, med nami je pozdravljam uh, kolego, biologa in raziskovalca na področju podnebja, ki bo predstavil uh, zadnje izsledke posebnega poročila IPCC o globalnem segrevanju v katerem se ugotavlja, kako zelo ranljivi so socioekonomski in naravni sistemi zaradi podnebnih sprememb in njihovih posledic. In ravno tako uh, v njem piše, na kakšen način se lahko ljudje na to prilagajamo. Uh, profesor je tudi glavni eden glavnih arto, avtorjev, profesor Portner tega poročila in je bil tudi udeležen v pogajanjih na konferenci COP21 v Parizu. Eh, sodeloval je pri sporezumu, ki je bil sprejet decembra 2015, v katerem so se države zavezale, da bodo eh, zajezile globalno segrevanje na 1,5 eh, stopinj. Vlade svetovnih držav so zato, da bi ta sporozum res lahko sprijele, povabile IPCC naj pripravi posebno poročilo o globalnem segrevanju za 1,5 stopinj ter o možnosti za zmanjševanje toplogrednih plinov. Gotovo bodo člani našega odbora imeli za vas kar precej vprašanj v zvezi s tem, tako da izvolite besedo za vašo predstavitev. Hvala lepa. Hvala lepa za to priložnost, da vam lahko predstavim posebno poročilo o omejevanju segrevanja na 1,5 stopinje Celzija. To bom eh, predstavil z vidika cilja omejevanja segrevanja 1,5 na mesto 2 stopinje Celzija. To posebno poročilo preučuje tudi prihodnost podnebja v primeru segrevanja za dve stopini in ti dve možnosti primerjamo ter preučujemo, ali lahko ugotovimo, kakšne bi bile razlike med tema dvema možnostima. To nekako postavi pariški podnebni sporazum v posebno perspektivo. Če bi omejili ogrevanje na 1,5 eh, stopinje Celzija, bi to privedlo do manj ekstremnih vremenskih dogodkov, manj vročine, manj padavin. Do leta 2100 bi se gladina morja dvignila za približno 10 odstotkov, kar je manj v primeru segrevanja za dve stopinji. Razlika je tukaj kar primerna, eh, kar uh, velika. Čeprav pa je možno, da se bo do morske gladine zviševale tudi po letu 2100. Pravzaprav se bo gladina dvigala vsak mesec. Eh, no, manj bi bilo ljudi, ki bi bili izpostavljeni rasti gladin um, nekaj čez 2 eh, milijona ljudi do leta 2010, manj obaljnih ekosistemov bi bilo izpostavljenih eh, dviganju morja. Vprašanje 1,5 ali 2 stopinji je pomembno tudi za druge sektorje. Manj bi bilo vpliva na vrste, manj bi bilo zmanjševanja donosa Eh, koruze, riža in eh, pšenice. In obstaja velika razlika na področju pomankanja vode. Pomankanja vode bi bilo do 50 odstotkov manj kot pa v primeru segrevanja za 2 odstotke in manj bi bilo tudi vod, pomankanja vode za ekosisteme. Če si ogledamo vprašanje biotske raznovrstnosti, tukaj se ponavadi osredotočamo na kopenske živali, zato sem vključil tudi nekaj posnetkov iz pomorskih študij, ki tudi govorijo o učinku. Tukaj lahko vidite primerjavo dveh stopinj in pa štirih stopinj. Tukaj gremo tudi on kraj posebnega poročila. Sivo območje, ki ga tukaj vidite, kaže na to, da gre za izgubo biotske raznovrstnosti, predvsem na nizki uh, eh, zemljski širini. To bi izpostavilo vplivom občutljive ekosisteme, kot so recimo koralni grem grebeni. Eh, bi pa eh, to vplivalo seveda tudi na severna morja zaradi podnebnih sprememb in pa segrevanja. Tako da tukaj predstavlja razliko tako hitrost, kakor tudi segrevanje. Če nadaljujemo z primerjavo 1,5 proti 2 stopinji, manj je uh, tvegan tudi za ribištvo in uh, druge s tem povezanime Mm, panoge do nekaj milijonov ljudi, manj bi bilo izpostavljenih eh, podnebnim tveganjem in manj bi bili dovzetni za revščino do leta 2050. To je seveda povezano tudi z doseganjem trajnostnih ciljev ZN, eh, no, o tem nekoliko več kasneje. No, v obeh primerjih pa gre za nesorazmerno viša tveganja za Arktiko, za suha območja, za otoške države in pa za najmanj razvite države. Veliko motivacije prihaja ravno iz teh ranljivih območij in ranljivih skupin ljudi, ki tam živijo. 1,5 v primerjavi za dve bi pred predstavljalo manjša tveganja za zdravje, za uh, varnost skrbo s, prehran, s prehrano, za uh, oskrbo z vodo, za varnost in pa za gospodarsko rast. In eh, v primerjavi ogrevanja za 1,5 bi bile tudi potrebe po prilagajanju manjše. Če si ogledamo vplive. Tukaj smo povdarili vplive v obliki tvegan. O, tukaj lahko vidite barvno, barvni prikaz za oceno teh tvegan. Um, legendo lahko vidite desno spodaj. Um, raz, razteza se od nezaznavnih tvegan do zmernih tvegan, visokih tvegan in zelo visokih tvegan. Za vsako tveganje imamo opis dogodkov, do katerih bi prišlo v primerjavi, da bi se te okoliščine uresničile. No, tukaj lahko vidite tudi razloge za skrb, ki smo jih obravnavali že v prejšnjih poročilih, ampak pragovi so se tukaj zvišali zaradi novih upogledov o podnebnih učinkih. Imamo nekatera zelo občutljiva območja, recimo Artiko in Antarktiko, koralne grebene, To bi seveda vplivalo tudi na biotsko raznovrstnost in tukaj spet lahko vidite primerjavo med 1,1. 5 in 2. V nekaterih primerjih vidite, da smo že dosegli stopnjo visokega tveganja v primeru 1,5 odstotkov, eh, ampak seveda bi bila tveganja še večja v primeru segrevanja za, dva, eh, za dve stopini, predvsem, ko gre za randljive ekosisteme, pa tudi, ko gre za širše globalne učinke. In potem še vprašanje ekstremnih vremenskih pojavov. Vsi vemo, kakšna škoda in izgube so povezane z ekstremnimi dogodki, z poplavami, z požari in tako naprej. Tudi o teh tveganjih bomo morali razmišljati vedno več. In pa potem imamo še posamične dogodke, ti so povezani recimo z kolapsom eh, polarnih eh, ploskev. Eh, to ima seveda posledico, za posledico tudi dvig gladine mori in oceanov. Ta tveganja bodo večna, bolj, večja, bolj kot bo rasla temperatura na Zemlji. Potem vpliv segrevanja na arktični led. Tukaj spet vidite primerjavo med 1,5 in 2. V primeru 1,5 bi lahko ohranili del arktičnega ledu, ta bi ostal nedotaknjen. V primeru segrevanja za 2 stopinji pa so možnosti za to veliko manjše. To seveda ne vpliva samo na ekosisteme in na določene živalske vrste. To vpliva tudi na nas, zlasti tukaj v severni uh, hemisferi. Um, to bi vplivalo na ekstremne vremenske pojave po zimi in poleti. Uh, tudi nedavno smo lahko začeli opazati zmanjšanje temperaturnih razlik med arktičnimi območji in pa uh, nižjimi geografskimi širinami. Potem eh, tukaj vidite lahko tudi vpliv na koralne grebene, ti ponekod že izginjajo zaradi podnebnih sprememb, eh, gre pa seveda tudi za druge vplive. Tukaj smo že v območju visokega tveganja. Verjetno bomo izgubili velike površine koralnih grebenov, napovedi kažejo na to, da bomo izgubili uh, eh, 70 do 90 odstotkov koralnih grebenov, tudi v primeru segrevanja za 1,5 stopinje in s tem bomo tudi eh, izgubili s tem povezane panoge, kot recimo eh, ribištvo, Eh, obaljne dejavnosti in tako naprej. Eh, obala sicer ne bo izumrla, ampak koristi za človeka se bodo tukaj močno zmanjšali. Potem lahko spet vidimo arktično regijo. Tukaj vidimo visoka do zelo visoka tveganja v, v primeru 2,1,5, potem tudi, ko gre za poplavljanje obal, tudi tukaj so tveganja zelo visoka in ena zadnje moramo govoriti tudi o um, problemu više smrtnosti in uh, pojava debelosti zaradi zviševanja temperatur. To seveda ne velja samo za človeka, kjer se tveganja že viče, višajo uh, oziroma so zmerna do visoka. To velja tudi za druge sesavce. tudi oni bodo trpeli zaradi vročinskega stresa, saj so tudi oni odvisni od enakih sistemov uravnavanja temperature kot mi. E, se pravi, pri segrevanju za 1,5 odstotka je škoda manjša. Naj to ponazorim na primeru kolalnih grebenov. V zadnjem poročilu smo že pisali o tem, no tukaj na sliki lahko vidite zdrave korale, torej kjer živijo tudi alge in drugi organizmi v srednjem delu, lahko vidite, kako so alge izginile, zato ker je voda preprosto postala pretopla za te alge. Če je vročinski val v morju kratek, potem si lahko korale opomorejo. Če pa ta vročinski val eh, traja predolgo, potem korale umrejo in eh, koralni greben se spremeni v podmorsko puščavo. Eh, korale si več ne opomorejo. To je torej pred nami, to se že dogaja in mi moramo razmisliti samo o tem, kako lahko omejimo to škodo v največji možni meri. Potem slika iz vesolja. Tukaj lahko vidite dogodek El Niño iz leta 2016. Tveganje se je tukaj še povečalo, koralni grebeni, kot recimo avstralski veliki koralni greben, je izgubil mm, 10 odstotkov živih koral. In uh, tukaj se bodo tveganja v primeru toplejšega sveta še zvišala. No, v poročilu seveda govorimo tudi o izbirah in ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli za to, da bi omejili segrevanje zemlje na 1,5 odstotka. Najbolj ambiciozen ukrep lahko vidite zgoraj levo. No, najbolj um, pesimističen scenarij pa lahko vidite desno spodaj. In lahko vidite, da tukaj obstaja velika razlika med obema scenarijama. Uh, v zgornjih dveh skoraj ni uh, rumenega območja, spodnja dva. Pa se nanašata na shranjevanje CO2, zato da bi odstranili odvečen CO2 iz atmosfere. No, to pa seveda predstavlja tveganja za ekosisteme, za biotsko raznovrstnost in pa za oskrbo s prehrano, kaj ti tukaj prihaja do visoke uh, konkurenčnosti med kmetijstvom uh, in pa uh, oskrbo z prehrano ter uh, energijo. Skratka, prizadevati, prizadevati se moramo za to, da bomo segrevanje omejili na 1,5 eh, stopinje. Ta razlika je torej lahko ključna, dlje kot bomo čakali za določenimi ukrepi, bolj se bomo morali zanašati na določene tehnologije. prizadevati si moramo za ambiciozne ukrepe za odstranjevanje oglikovega dioksida iz atmosfere. Um, To bi prineslo koristi za človeško zdravje, za obnovitev ekosistemov, za biotsko raznovrstnost ehm, in to bi tudi zagotovilo višjo stopnjo varnosti oskrbe s prehrano pri vseh teh trajnostnih. Eh, pri vseh teh eh, ukrepih moramo razmišljati tudi o trajnostnih ciljih ZN. Če bomo omejili segrevanje na 1,5 odstotka, bo to, bo to olajšalo doseganje trajnostnih ciljev. V poročilu imamo podrobno analizo posameznih sektorjev, ko gre recimo za Eh, oskrbo z energijo, za popraševanje po energiji, modra barva označuje, kje lahko z blažitvenimi ukrepi poskrbimo za sinergije, kje je to pomembno za doseganje trajnostnih ciljev. Predvsem lahko ugotovimo, da bomo cilje lažje dosegli z omejevanjem segrevanja na 1,5 kot pa 2 stopinje. No, vseeno pa 1,5 stopin ni varni pristan, to je kompromis med tem, kar je realistično in kaj je izvedljivo. Obstajajo pa določeni sprožilci, o katerih moramo razmisliti. Tako še nismo polno obveščeni o občutljivosti polarnih eh, ploske v ledu. Ne vemo, kakšne bodo tukaj posledice za morske gladine. Vsak dan se naučimo več na podlagi naših raziskav. V tem trenutku se zdi, da je uh, ključen, da lahko pride do ključnega premika med 1,5 in 2. Ehm, če bomo prestopili to točko, bi lahko gladine morja močno zrasle, celo za 7 ali 10 metrov. Čaka nas torej eh, svet z večjimi tveganji, tudi če bomo omejili segrevanje na 1,5. No, pravzaprav bi se s tem približali dognanjem iz. Uh, zemeljske zgodovine. V preteklosti, v paleo obdobju, je bila gladina morja višja za 5 do 9 metrov. Um, in v primeru segrevanja tudi ne vemo, kaj bi se sedaj zgodilo na Zemlji. V zadnjem pliocenu smo tudi imeli v atmosferi 400 ppm, to je bilo pred 3,5 milijoni let in tudi v tem času je prišlo do porasti gladine morja za več kot 7 metrov. Sedaj ima Zemlja nakopičen let v Arktiki in Antarktiki. Uh, in uh, glede na to, kaj bi se zgodilo v primeru taljenja teh ledenih ploskev, uh, eh, bi to vsekakor predstavljalo velika tveganja. Sklas, skratka, pohiteti moramo, če želimo omejiti segrevanje na 1,5 stopinje. Ampak tukaj je tudi veliko politične paralize, um, družba se ne spreminja, ozivi v državah so različni. Mi smo prišli do nekaterih sklop, uh, splošnih sklepov, uh, kar se tiče izvedljivosti naših ukrepov. V skladu z zakoni fizike in kemije lahko rečemo, da je možno omejiti segrevanje na 1,5 stopinje. To torej je možno. Tudi imamo tehnologije, ki jih potrebujemo za to, da bi poskrbeli za ukrepe blažitve in prilagoditve. Um, Skratka, tudi tukaj je zagotovljena izvedljivost, čeprav bo treba poskrbeti še za nekaj tehnološkega napredka. Potem preusmeritev finančnih tokov. Treba recimo odpraviti subvencije za fosilne vire energije. Tudi to je izvedljivo. No, trenutna ovira se skriva predvsem na področju politike in pa transformacije družbe. Zdi se, da je to osko grlo, kjer je vse skupaj obtičalo. Svet je še vedno prepočasen in ne sprejema ambicioznih blažitvenih ukrepov. Kako naj pridemo do te točke? Če želimo omejiti segrevanje na 1,5 stopin, bi morali omejiti emisije v naslednjih desetih letih do leta 2030 bi morali emisije znižati za 45 odstotkov v primerjavi z stopnjo iz leta 2010. Če želimo omejiti segrevanje na 1,5 odstotka, bi emisije CO2 morale doseči stopnjo, nično stopnjo pri, približno leta 2050, 2075 v primeru dveh stopinj. Eh, tu velja za recimo metan iz eh, kmetijskega sektorja, to bi imelo neposredne zdravstvene posledice, tudi pozitivne zdravstvene posledice, tudi za človeštvo. Kaj so naša ključna sporočila? Podnebne spremembe že vplivajo na ljudi, na ekosisteme, na možnost preživetja posod po svetu. Omejiti segrevanje na 1,5 stopinje ni nemogoče, bi pa to zahtevalo hitre, daljnosežne, daljosež, daljnosežne in uh, obsežne ukrepe uh, v vseh uh, vidikih naše družbe. Uh, no, um, jasno je, da je omejiti segrevanje na 1,5 bolje kot omejiti segrevanje na 2 stopinje. Eh, na dve stopini Celzija. Prav tako nam bo to omogočalo doseči uh, trajnostne cilje z en. Lahko bi torej rekli, da vsaka polovica stopinje, vsaka izbira in vsaka odločitev je tukaj pomembna. Thank you very much. Yeah. Thank you very much for your presentation. Hvala lepa za vašo predstavitev, gospod profesor. bila res zgovorna. Sedaj dajemo besedo kolegom za vprašanje in odgovore. Če želite spregovoriti, potem se morate javiti k besedi. Po principu catch the eye. Gospod Lize je prvi. Hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, gospod Fortner. Imam eno pripombo, eno vprašanje. Pokazali ste posnetek, kjer politiki tiščijo glavo v pesek. Eh, prosim vas, da to že nekoliko diferi, diferi, Tukaj prosim za nekoliko diferencijacije. Tukaj obstaja razlika med recimo Trumpom in ostalimi nekdani svetovalec predsednika Obame za podnebje, je rekel, da brez Evropske unije ne bi bilo pariškega sporazuma. Zato je napačno, če vse politike mečemo v isti koš. V tem trenutku je pa to še posebej zgrešeno. Zato prosim, da tukaj. Razlikujete med posameznimi politiki potem prosil bi vas, da nekaj več poveste tudi o vaših sklepih. Uh, glede na predsednike, kot so Bolsonaro in pa Trump, je težko ljudem sporočati, da nam lahko uspe samo z skupnimi prizadevanji. No, na koncu pa ste rekli, vseeno nam pomaga vsaka desetina stopinje. In to je za nas pomemben argument. Če države članice pravijo, saj mm, so naši ukrepi za ston, če Brazilija in pa ZDA ne sodelujejo. Uh, vseeno mislim, da bi Evropska unija in pa drugi lahko tukaj poskrbeli za pomembne spremembe. Tako da prosim, če lahko uh, tudi o tem nekaj, povest, nekaj več poveste. Uh, Gospod Heutling. Ja, Hvala lepa za vaš prispevek. Prispevek je name naredil velik vtis. Tudi sam bi spregovoril gospodu Bolsinariju, 79 tisoč eh, kvadratnih kilometrov deforestacije v Braziliji. Tudi to eh, bo seveda imelo določene posledice. deforestacija je v Braziliji vedno hitrejša in to je pravzaprav globalni trend. To ne velja samo za Brazilijo, tudi uh, eh, gostovi na severu vedno hitreje izginjajo. Imam pa tudi vprašanje v zvezi z vlogo kmetijstva. Vi ste v vaši predstavitvi temu namenili kar nekaj pozornosti. Me pa čudi, da še vedno spodbujate uporabo biogoriv. Uh, Biogorivi, biogoriva so vsaj sporna, če se milo izrazim. Ne vem, kakšna je njihova vloga pri zniževanju uh, emisij CO2. Oni so v najboljšem primeru neutralni, ponekod pa celo obremenjujoči. Vi ste rekli, da brez tehnološkega napredka ne bo učinka, ampak kako to konkretno doseči, vas sprašujem. In pa še eno konkretno vprašanje. Ali lahko z kmetijstvom v trenutnem obsegu in obliki sploh še dosežemo ta cilj, recimo proizvodnja mesa, emisije iz kmetijstva? To predstavlja velik problem. Um, recimo pri živinoreji ne gre samo za uh, izpuste metana, ampak gre tudi za vire, ki jih potrebujemo za proizvodnjo mesa. No, eh, kot evropski politiki moramo o tem močno razmišljati. Nemčija recimo ne dosega svoje cilje, svojih ciljev. Lahko bi s prstom kazali na druge države, ampak treba pa je najprej, eh, tako rekoč, pomesti pred svojim pragom, tudi evropske države ne dosegajo svojih ciljev. Hvala lepa, gospa Guteland. Thank you, chair. And... Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Portner, za vašo zanimivo predstavitev. Poročilo, ki smo ga dobili jeseni, je najpomembnejše poročilo. Prišlo je tudi o pravem trenutku pred podnebno konferenco v Katovice. In v zvezi s tem bi želela izpostaviti dve točki. Torej, po eni strani imamo vaše poročilo, po drugi strani imamo mlado deklico na švedskem, ki ne hodi več v šolo, ampak protestira pred švedskim parlamentom in uh, jih poziva največ naredijo za podnebje. Ona je postala slavna zaradi tega in njeno sporočilo je, imamo vse informacije, sedaj pa je treba ukrepati. Zato velja podobno za vas. Vi ste morda podali vse pomembne informacije, ampak vseeno bom od vas bom vas povprašala še po nekaterih informacijah. In sicer, kaj bi po vašem mnenju morala narediti Evropska unija in pa drugi, kakšen odstotek pri zniževanju emisij CO2 bi morali doseči? E, imamo e, cilj 40 odstotkov. Parlament meni, da bi morali ta cilj zvišati na 55 odstotkov. E, ali lahko poveste kakšno napoved v zvezi s tem? Potem govorili ste tudi o živalskih vrstah. Koliko živali bi umrlo v primeru segrevanja za dve stopini in pa v primeru segrevanja za 1,5 odstotka? Koliko živali zaradi tega ne, bodo, ne bo preživelo, če lahko napravite primerjavo? In pa še zadnje vprašanje v zvezi z uh, gozdovi. Jaz prihajam iz uh, države, ki je bogata z gozdovi, švedske. Zanima me, kako bi lahko za našimi gozdovi prispevali. Tako, ko gre za shranjevanje CO2 in ko gre za nadomestilo za fosilno energijo. Na kakšen način bi lahko tukaj pomagali za gozdovi, za zniževanje emisij? Okay. <laughs> Thank you very much, and I apologize if I, if I miss any specific point that was including. Se upravičujem, da morda nisem vključil vseh tako, kot bi bilo treba. Seveda, kolegi iz Nemčije bodo vedeli, da nikogo nisem želel individualno izpostaviti v tej dvorani, kar zadeva inercijo in nepoznavanje podnebnih sprememb. Dobro vem, da Evropska unija vključuje različne ravni ambicij v različnih državah in to je zelo pomembno, ampak v IPCC opravljamo globalno analizo in ko dajemo predstavitve, ko je tale, vam pač podamo globalno sliko in tudi tukaj sem vam podal globalno sliko vsi v dvorani so vedno izključeni, to je seveda jasno. Bioenergija. Kakšno bioenergijo imamo v mislih? Iz kmetijstva se zdaj pridobiva veliko bioenergije. Naprimer, jaz prihajam iz Nemčije, tam je veliko živinoreje, ki je zelo intenzivna in tam se proizvede veliko bioplina. To bi si lahko pogledali. Če vzamemo okvirne izračune, lahko rečemo, da gre bolj za upoštevanje rasti dreves. Gre za to, koliko CO2 lahko devesa potem zajamejo in hranijo. To se je pojavilo v zadnjem poročilu o oceni kot eh, zmena tehnologija, ki bi nam omogočila izračun posledic in stroškov povezanih z blaženjem. Mnenja so zdaj nekoliko bolj različna, ampak v tem trenutku se zdi, da je to najbolj poceni način za odstranjevanje CO2 iz ozračja. Potem pa bi se to hranilo pod zemljo v geoloških shrambah. Sveda, to je povezano z sprejemanjem naravne javnosti in ta tehnologija se uporablja na norveškem, kolikor vem na polju Slajpna se zemeljski plin ločuje od CO2 in ta kemični pristop, ki ga imajo tam, se torej uporablja, še posebej v akviferjih in to predstavlja manj tveganja za ljudi. Sveda pojavljajo pa se vprašanja v zvezi s tem in vprašanje je, ali je to mogoče uporabljati v velikem obsegu. Če se lahko temu izognemo, bi se temu morali izogniti, to bi moral biti naš sklep. In še druga točka, omenjali ste dušikov oksid in proizvodnjo mesa. Da, to je prav gotovo pomembno vprašanje. In to je prvo poročilo IPCC, kjer upoštevamo te sektorje in kjer upoštevamo posledice tega na vedenje ljudi. Morali bi poskrbeti, da bi ljudje uživali manj mesa. Ne gre za to, da bi morali opustiti meso, ampak nehali bi morali z industrijsko proizvodnjo mesa in uživanjem mesa vsak dan. 80 ali 90 odstotno zmanjšanje na področju uporabe mesa bi že veliko prispevalo k našim prizadevanjem. Za živinorejo so povezani izpusti dušikovega oksida in metana in to so pomembna vprašanja, kajti bolj kot zmanjšujemo izpuste CO2, večji bo odstotek izpustov drugih plinov pri vplivu na naše podnebje. Zato tudi tega ne smemo zanemariti, kajti to je zelo vseeno pomembno vprašanje, kajti ti plini so še močnejši v smislu toplogrednega učinka kot CO2. Pa še vprašanje švedske poslanke. Mislim, da sem odgovoril na vaše vprašanje v zvezi z gozdovi in z uporabo gozdov, torej pogozdovanje, obnova gozdov, to bi lahko bili pomembni koraki naprej, vendar moramo to združiti z ambicioznimi znižanji izpustov. Navedel sem kar nekaj koristi. Proizvodnja hrane za ljudi, ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje ekosistemov in tudi dopuščanje dovoljšnih površin za zavarovanje biotske raznovrstnosti. Pot naprej je jasna. Jaz nisem politik, ampak moja vizija je naslednja. To vizijo sem razvil pač tekom svojega dela. Namreč menim, da bi se politiki morali dogovoriti o večjih strukturnih spremembah in o okviru sprememb, ki bi poskrbel, da bodo izpusti CO2 višji, po drugi strani pa bi morali poskrbeti, da bodo proizvodi iz ekološke proizvodnje cenejši. Naprimer, ekološko pridelana živila bi lahko bila ne nekaj luksuznega, ampak nekaj, kar je na voljo vsem. Industrijska proizvodnja bi morala biti dražja, kajti industrijskih proizvodnji bi morali dodati stroške, ki se pojavljajo zaradi uničevanja okolja. Vendar za to je potrebno sodelovanje na mednarodni ravni in spet se spet vračamo nazaj k prvemu vprašanju. Namreč mednarodno sodelovanje je predpogoj in to je eden tistih elementov inercije in politične paralize, ki smo jim trenutno priča. Kar zadeva podno, podnebne cilje Evropske unije, 1,5 zmanjšanje bi moralo biti 45 odstotno v primerjavi z 2010. Ampak za nas je izvirno referenčno obdobje leto 1990. Če vzamemo urednost 90, in to primerjamo z letom 2010, lahko vidimo, da je bilo zmanjšanje za 10 odstotkov. To pomeni, da bi vaša želja po zmanjšanju za 55 odstotkov bila točno tisto, kar potrebujemo. Ampak to seveda pomeni, da bi morali sodelovati vsi, vsi bi morali potiskati v isto smer. Na mednarodni ravni države v razvoju zahtevajo, da lahko bolje izkoriščajo ta proračun rezerv za izpuste CO2, naprimer Južnoafriška republika in druge države, gradijo termoelektrarne. In bolj kot bodo te države onesnaževale, več bodo morale storiti razvite države, zato da se doseže povprečje 45 odstotkov na globalni ravni. Pa še vprašanje v zvezi z smrtnostjo pri sesavcih. Ne morem vam dati številk v zvezi z tveganjem za smrtnost pri živini. To bomo obravnavali naslednjič, ampak primarno znanstvena literatura pravi, da Enaka načela kot za ljudi veljajo tudi za sesalce. Nekateri sesalci se lahko bolje prilagajajo, drugi slabše, vendar obstajajo poročila v zvezi z podnebnim stresom na proizvodnjo mleka, naprimer. In to so prvi koraki v smer ugotavljanja, kaj se lahko zgodi na področju smrtnosti zaradi vročine. In eh, če bo prišlo do povečanja za 1,5 odstotka, bo prav gotovo več smrtnosti zaradi vročine in podnebja med eh, živino. In tudi za nas velja enako. Deset tisoče ali celo sto tisoče ljudi bo umrlo, če se bodo podnebne spremembe nadaljevale in pri tem povečanju velja neka kontinuiteta. Leta 2003 smo imeli en večji dogodek, v Evropi je umrlo veliko ljudi zaradi vročine, ampak stopnja prilagoditve ni bila ustrezna. Te številke lahko nekoliko znižamo, ampak revni in izpostavljeni, tisti, ki so bolj izpostavljeni z zunanjim okoliščinam, bodo pač bolj ranljivi in tukaj težko kaj storimo. In uh, eh, kmalo bomo imeli na planetu območja, kjer ljudje več ne bodo mogli živeti zaradi podnebnih sprememb. Hvala lepa. Gospod Rivazi je naslednja. Hvala lepa za vaš prispevek. Mislim, da je res koristno to slišati še zlasti to primerjavo med eh, povišanjem temperature za eno stopinjo in pol oziroma dve. No, svežen za energijo in podnebje, ki ga je, eh, o katerem je glasoval parlament, je in v zvezi s ciljem 30-odstotno zmanjšanje uh, toplogrednih plinov do leta 2030 in tako naprej. Eh, tukaj smo si res prizadevali, da bi dosegli dolgoročno strategijo. In uh, to dolgoročno strategijo smo sedaj dobili in ta uh, temelji na cilju 1,5 stopinje segrevanja. Vendar pa tukaj, kot pravite, pomeni, da bi morali priti do ničelne stopnje izpustov CO2 do leta 2050. Ampak kako vidite pri tem prispevek Evropske unije? Torej, leta 2050 nič izpustov in ali ne menite, da bi morali v Evropski uniji to doseči že leta 2040? In Potem smo sem vključili tudi strategijo za metan. To je kar eh, zahteven postopek bil, ampak uspelo nam je. Namreč v krajšem časovnem obdobju metan veliko bolj prispeva k ustvarjanju eh, toplogrednih plinov. Tako da tudi v zvezi s tem bi rada slišala vaše mnenje. In danes v časopisu Le Monde piše, da francoske banke masivno financirajo uh, premog in uh, druge fosilne vire energije. No, ali se vam ne zdi, da bi morali malo bolj prinisniti tudi na banke? Namreč, če banke financirajo razvoj fosilnih virov energije, no, eh, lahko se seveda ljudje eh, prizadevajo za marsikaj, ampak potem imate naprimer eh, te rumene telovnike v Parizu, v Franciji, ki se upirajo temu, da bi se povišali davki na eh, gorivo in se sprašujejo, kaj pa počne vlada in kaj počne Evropa in tako naprej. Eh, banke pa financirajo fosilna goriva in zato mislim, da bi se tukaj res morali uskladiti in da bi politiki morali dati zgled za to, da bomo vsi eh, tej, v tej globalni vasi delovali čim bolj skladno z našimi cilji kot sedaj. Gospod Kerbrandi, hvala, hvala profesor, da ste tukaj, hvala, da z nami delite svoje ugotovitve in tudi svoje mnenja. To je res lepo. Lahko bi menili, da je vaše sporočilo precej pesimistično, ampak vseeno je še vedno luč na koncu tunela. Lahko ostanemo na 1,5 odstotka pod pogojem, da si to želimo in da res nekaj storimo, da to tudi dosežemo na vaši prosojnici sem videl, da je najbolj šokantno sporočilo to, da družba preprosto ni pripravljena na ukrepe, ki jih moramo sprejeti, zato da bi ostali pod 1,5 stopinje. Čeprav so ti ukrepi potrebni, če poslušamo vašo predstavitev. In primer iz Francije kaže, da imate prav. Cene goril se le malce višajo zaradi podnebnih sprememb, pa je že veliko protestov v Franciji. Tri konkretna vprašanja imam za vas. Navedli ste, da je tehnološko gledano mogoče, da ostanemo pod 1,5 stopinje. Moj občutek je bil, da ne govorite samo o velikih tehnoloških prebojih v prihodnosti, ampak da imate v mislih, da tehnologijo, ki je že na voljo. Morda lahko poveste kaj o tem. Koliko tehnoloških prebojev potrebujemo za to, da dosežemo želene cilje? Drugo vprašanje je biotska raznovrstnost. Tropski koralni grebeni, to ste omenili, govorili ste tudi bioenergijo in zajem in skladiščenje oglika. Dejali ste, da so ekosistemi zaradi tega bolj ranljivi, ampak ali lahko poveste več o tem, tudi če gremo na 1,5 stopinje, kakšna so pričakovanja v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in izgubo živalskih in rastlinskih vrst? In še zadnje vprašanje. Ta pesimistična točka, točka brez povratka, kot jo imenujemo. Torej, če gremo nad dve stopini, podnebe ne bomo več mogli nadzirati in potem bo zadeva ušla izpod nadzora. Skrbele so me temperature, ki smo jim bili priča letos poleti, pa še do pred nekaj tedni. Na Arktiki, ali menite, da smo že prišli do te točke brez povratka na Arktiki? Kaj menite o tem? Hvala lepa, gospod Pedičini. Grazie presidente, grazie. Hvala, predsednica, hvala, profesor. Uh, sam bi želel deliti z vami razmislek in tudi vprašanje glede poročila o podnebnih spremembah in globalnem segrevanju. Všeč mi je vaš poskus, da spremenite to sporočilo in govorite o ugodnostih v primerjavi segrevanja za 1,5 stopinje, ne pa toliko o um, hudih posledicah segrevanja na dve, za dve stopinji. Ampak zdi se mi, da je ta scenarij, ki vseeno že precej oddaljen od tega, kar lahko dosežejo naši državljani. Že sedaj, ko smo za en odstotek zvišali temperaturo v primerjavi s predindustrijskim obdobjem. To vidimo povzroča smrtne žrtve in uh, hud učinek na okolje. In zato bi kazalo to tudi primerjati s tem, kar naši državljani doživljajo že zdaj. Uh, potem tudi vaš poskus um, navezovanja situacije na to, kar se je zgodilo v zelo daljni preteklosti. Uh, je nekaj, s čimer se ne strinjam, saj to našim državljanom ne pove prav veliko. Tudi ta, te primerjave, ki se navezujejo na to, kar se dogaja v Arktičnem morju, na koralnih grebenih in tako naprej, se mi ne zdi primerno sporočilo za naše državljane. Bolje treba poudarjati to, kar se dogaja v naši bližini, orkani, cunami eh, in drugo. Mm, potem ravno tako se ne strinjam, ko govorite o tehnoloških možnostih. Namreč tehnologija je predvsem v rokah tistih, ki zasledujejo dobiček in oni gotovo eh, ne bodo rešili sveta. In zato vas sprašujem, ali ni zdaj izziv bolj v tem, ehm, da je treba ljudem sporočiti, zakaj prihaja do takšnega opustošenja, saj ljudje plačujejo za to že danes in ne šele leta 2100. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne, v redu. Gospod profesor, izvolite. Hvala lepa za še en krok zelo zanimivih vprašanj. Najprej kar zadeva zmanjšanje izpustov. Če mislite, da bi Evropa lahko bila neutralna na področju izpustov do leta 2040 in menite, da lahko nekaj naredite, da do tja pridete, potem super, vendar ne bom se spuščal v to, kako realistično je to na ravni posameznih držav članic, ker pač nimam ustreznih podatkov na voljo v zvezi s tem. Omenili ste eno od največjih ovir, to je financiranje fosilnih goriv. Temu smo še vedno priča, še posebej, ko govorimo o financiranju premoga in termoelektrarn. To je najbolj škodljivo za okolje in s tem se svet v bistvu zavezuje k uporabi tehnologije, ki bo zadeve poslabšala do leta 2050 v okviru cilja 1,5 stopinje, kar je v skladu z pariškim sporozumom, bo tako, da bo vsak delec CO2, ki ga bomo izpustili na nekem mestu, treba iz ozračja posrkati na nek način. To velja za promet. Promet je zelo problematično področje, kajti tukaj še vedno potrebujemo ustrezne izboljšave na področju tehnologije. Vizije sicer imamo, zato da bi lahko nadomestili mm, fosilna goriva. Izzivi nas torej čakajo. Mislim pa, da velja naslednje in to sem videl tudi v Nemčiji. Ministr za okolje je to že storil, namreč povišal je trošarine na dizel in benzin. Ljudje to moti. Neto učinek ne sme biti povečanje stroškov, zlasti ne za ranljive in revne. Politiki morajo najti ustrezno kombinacijo instrumentov, zato da ne bo prišlo do jeze in frustracije. Kar zadeva tehnologijo, nekatere tehnologije so že na voljo, vendar zaenkrat še nismo na ravni uporabe v ustreznem obsegu. V mislih imam naprimer alternativna goriva, sintetična goriva. Sintetična goriva bi lahko zagotovili za letalski promet ali pomorski promet. Zato bi potrebovali obnovljive vire energije in veliko električne energije, ki prihaja iz valov, vetra ali od sonca. Prav tako bi lahko uporabljali vodik zato da bi vezali reciklirane CO2, s tem bi lahko izdelali metan in na osnovi tega organska goriva, ki so potrebna za kerozin in pomorski promet. Potencijal obstaja, to se že uporablja na nišnem trgu. Jaz vozim avto na zemeljski plin. In moj dogovor je takšen, da se enaka količina plina potem vrne nazaj v nacionalno mrežo. Neto učinek je torej ničen, ampak zato se je treba potruditi, zato so potrebne naložbe in ljudje bodo to lahko storili, ko bodo pač zamenjali avtomobile. Najti je treba uravnoteženi nabor instrumentov, ki bodo gledano skupaj pomagali premakniti zadeve v pravo smer. To bi bilo koristno. Izvajanje, obseg in tako naprej. Imamo presežek energije, vendar potrebujemo ustrezne vire, In če bi dosegli pravo kombinacijo, bi lahko pospešili premik na alternativne načine prevoza in prometa. Morda ne gre samo za dviganje trošarin za benzin in dizel. Morda bi lahko bil javni prevoz brezplačen. Veliko je treba vlagati v to smer. Prehod je bil jasno opredeljen v okviru scenarija 1,5 stopinje. Potrebujemo veliko naložb v smislu tehnoloških sprememb. Veliko bo treba vlagati, gre za naložbe v višini več 100 milijard evrov, ki so potrebne. In nekateri so to primerjali z preoblikovanjem gospodarstva v času vojne in po vojni. To vam lahko pove, kako velike spremembe so potrebne. Ampak eh, ključen element, ključen predpogoj je, da opustimo stare metode in stare načine delovanja. Vprašanja v zvezi z biotsko raznovrstnostjo. V zadnjem poročilu o oceni še nismo uspeli ugotoviti, da bi kakšna živalska ali rastlinska vrsta izginila samo zaradi podnebnih sprememb. Vedno gre za kombinacijo elementov. Izguba biotske raznovrstnosti. Napovedujemo, da se bo to zgodilo pri nizkih valovni, eh, zemljepisnih širinah, v tropskih območjih se bo to zgodilo najhitreje. Gre za masovno izumiranje, k temu je treba prispe, prišteti tudi človeški dejavnik. Jaz bi rekel, da je to obdobje masovnega izumiranja. Izguba biotske raznovrstnosti v tropskih regijah je nekaj, kar povezuje vse faze masovnega izumiranja skozi zgodovino planeta. Ampak trenutno smo v fazi, ki poteka najhitreje v zadnjih 50 ali celo 300 milijonih let. To vam kaže, kaj so ljudje storili. Nismo še prišli tako daleč, v smislu podnebnih sprememb, da bi se res videle posledice, ampak hitrost je tista, ki bi vam morala dati misliti in vas podbuditi k temu, da res nekaj naredimo na področju podnebnih sprememb. Zdaj pa še vprašanje v zvezi s komuniciranjem. V Evropi prihaja do skrajnih vremenskih dogodkov, to drži. V okviru IPCC govorimo o tem, da se bodo skrajni vremenski pojavi pojavljali večkrat in da bodo še bolj skrajni. Ampak napovedovanje teh dogodkov je statistično in metodološko zelo zahtevno. poplave v Italiji ali suša poleti, so prav gotovo dogodki, ki bodo znak za alarm za številne, ki se zanimajo za to temo. Ampak eh, težko je to napovedati. Zdaj napredujemo na področju podnebnih znanosti zato da bomo lahko dajali te napovedi. Ampak jasno je, da so ti dogodki v skladu z napovedi, ki jih IPCC daje že zadnjih 30 let. Dogodki so v skladu z našimi napovedmi. Trenutno menimo, da so to skrajni vremenski dogodki, ampak čez 20 ali 30 let bo to nekaj popolnoma običajnega to je vidik, ki ga moramo povdariti. Vedno obstajajo prednosti in slabosti glede pogovorov o lepši podnebni prihodnosti. 1,5 je bolje od 2 stopinj, nekateri pravijo, da 1,5 stopinj je največ kar si lahko trenutno privoščimo, če želimo ohraniti trenutno podnebje. Dve stopinji naj bi že pomenili popolnoma novo podnebje in o tem moramo prav gotovo razmisliti v tem kontekstu. Hvala. To je vse, po mojem. Hvala, kolegice in kolegi, hvala, gospod profesor. Mislim, da je bila to zelo zanimiva izmenjava mnen. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas veliko smo se naučili, še posebej kar zadeva priprave na konferenco v Katovicah. Vsi podatki bodo torej zelo posodobljeni, ki jih bomo imeli na tej konferenci. Hvala lepa še enkrat. Uh, Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. Osnutek resolucije, nasprotovanje po členu 106, mejne vrednosti ostankov acetamiprida v nekaterih proizvodih. Nekateri so poročevalci, so tukaj. Prva pa je gospa Godin. O tom, kako. Ja, hvala, gospa predsednica. Kot so poročevalka, bi se želela najprej zahvaliti eh, kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega predloga resolucije, ki zadeva, da se predlega in e, zviša e, najvišja mejna vrednost acetamiprida. Ostankov acete mi prida v nekaterih proizvodih in sicer na miznih olkah in olkah za proizvodnjo olja. In sicer od nič celih 9 mg na kilo na 3 mg na kilo se je povišala njihova vrednost in to zaradi um, sredstev, ki se uporabljajo za olke. Predlagano zmanjševanje vrednosti za, eh, je predlagano za 12 kmetijskih proizvodov, predlagano pa je povišanje za oljke. In glede na to, da ta priporočila izhajajo iz eh, situacije, ki je prizadela Južno Evropo leta 2013 zaradi eh, porasta bakterije filela fastidioza, je bilo vzpostavljeno to kot nadzor eh, nad širjenjem bakterije oziroma bolezni na mejah Evropske unije. In zato se je uporabljal acetamiprid, ki je zelo znan neokonferenčni nikotinoid, ki pa je sicer v Franciji prepovedan. Leta 2016 so bile zabeležene eh, višje vrednosti ostankov acetamiprida in eh, ne nazadnje je bilo ugotovljeno novo povišanje, ki je kar trikrat večje od eh, prejšnje eh, dovoljene najvišje mejne vrednosti. Tu se torej pojavlja bistven problem. Eh, poleg tega, da je študija učinka na zdravje potrošnikov uh, pokazala, da je acem. Acetamiprid za nje nevaren, je ta nevaren tudi za opraševalce. Še zlasti seveda v času cvetenja, ko čebele najbolj um, intenzivno delajo. Uh, Eh, uporaba tega sredstva bo seveda imela močan učinek tudi na smrtnost opraševalcev. In zato je čudno in celo zaskrbljujoče, da um, se tak predlog pojavlja danes. Uh, Obstajajo namreč tudi alternative, tudi pri zajezovanju ksilele fastidioze, ki se jo da um, odpravljati na drug način. In z uporabo formul um, modre galice in podobno. Torej, kateri so naši prednostni cilji? torej inovacije, prevzem odgovornosti eh, so ključni pri omejevanju uporabe insekticidov in zato smo v prilogo 2 vključili ehm, bolj usklejeno vrednost MRL za oljke. Predvsem se s tem zauzemamo za boj proti zmanjševanju števila opraševalcev in za bolj trajnostno rabo insekticidov. Eh, hkrati pa se navezujemo tudi na prepoved uporabe neonikotinoidov. Tako, dragi kolegi, to so glavni cilji eh, zaščita zdravja in eh, biotske raznovrstnosti in zato vas pozivam, da podprete ta predlog. Hvala. Hvala, gospa Kadenbahu, iz mena gospoda Palasa. Thank you. Hvala lepa. Hvala gospodu Balasu. Gre za nasprotovanje v zvezi z acetamipridom v olivah. Gre za neonikotidno snov, ki se uporablja kot pesticid, uporablja pa se proti ličinkam, naprimer. Komisija je prepovedala druge podobne snovi, In eh, to velja tudi za to snov, kajti to vpliva na žilčni sistem žuželk. Ampak komisija se ni odločila, da prepoveda ta nikotinoid. Predlagali so, da bi potrujili snov 0,9 mg na kilogram, zdaj je omejitev 3 mg na kilogram. Že leta 2016 je prišlo do povišanja, takrat je, bilo, takrat je bil prak postavljen na nič cela nič en miligram. No in to povišanje zdaj kaže, da se snov vedno bolj uporablja v okolju. To ima posledice na okolje, čebele in ljudi. In ta vpliv se ne upošteva dovolj. V Evropi smo izgubili 80 odstotkov žuželjk v Evropi, veliko smo izgubili opraševalcev, to ogroža naše kmetijstvo in eh, to je posledica masovnega, masovne uporabe pesticidov. Zato bi lahko imelo to povišanje škodljive posledice za zdravje ljudi. EFSA ne upošteva učinka koktejla. Vendar znanstveniki kažejo, da je treba upoštevati mešanico kemičnih snovi, ki jih dobimo iz okolja in iz prehrane. To je odločilnega pomena, če želimo ugotoviti, kako kemične snovi vplivajo na naše zdravje. To nasprotovanje, nasprotovanje gre onkraj dovoljenja komisije, da se poviša prak. Ne mi želimo ukrepiti zaščito okolja, potrebujemo trajnostni in integriran pristop. Obstajajo že alternativni načini za to, da se zaščiti kulture pred škodljivci in razviti moramo te tehnologije še naprej, pomagati moramo, da bodo kmetje imeli na voljo trajnostne rešitve. Dvig praga, acetamiprida, je v nasprotju z nalogo komisije, da ščiti okolje in zdravje ljudi. Zato spodbujamo komisijo, da razmisli o svojem pristopu in da zmanjša prak na nič cela 5 mg na kg. Hvala. Uh, Hvala lepa, gospa Rivazi. Hvala, gospa predsednica. No, poslušajte, moji argumenti so identični kot eh, tisti, ki so jih predstavili kolegi. In sicer stalni odbor Evropske unije skupav za rastline in živali je 19. septembra 2018 sprejel uh, pregled um, mejnih vrednosti ostankov in zato mi temu nasprotujemo. Kot veste, je uh, eh, acetamipirit eh, eden od nekaj neonikotinoidov, ki so v Franciji prepovedani In eh, to v večjem delu rastli, rastlin, ehm, sadja in zelenjave. No, tukaj pa imamo pre, eh, predlog za povečanje za oljke in eh, pač namizne in oljke za proizvodnjo olja. In kaj to pomeni? To pomeni, da bomo s tem ubili čebele. Čebele so pomembni opraševalci. Problem ksilela fastidioza ki uh, pesti uh, eh, olčnike na jugu Evrope. In zaradi tega bi želeli uporabljati ta pesticid, vendar pa ima to posledice tudi na zdravje, tudi na biotsko raznovrstnost, ampak tudi na zdravje. Zato, ker bolj kot bomo razširjali uh, Eh, ta proizvod, več ga bomo imeli v olčnem olju. Zanimivo je pogledati številke. Že leta 2016, kot je povedala kolegica, je komisija že povečala za trikrat. Eh, z dopuščeno mejno vrednost iz ničelih 1 na ničelih 9, sedaj pa iz ničelih 9 na 3 mg na kilogram. Torej, vidimo, da se tudi državljani upirajo temu. Už državljani so zelo občutljivi na vprašanje izgube biotske raznovrstnosti in ne želijo večanja uh, ostankov insekticidov v um, pridelkih. In zato uh, sporočam vsem kolegom, da jutri bomo o tem glasovali in podprimo to nasprotovanje. Uh, namreč če bi omejili količino na nič celih pet, ne bi več bilo ostankov tega insekticida v olčnem olju. E, namreč, ko boste kupovali olčno olje, boste e, vedno v dvomih, kaj bo e, to olje vsebovalo, glede na to, da je bila povišena mejna vrednost e, ostankov e, acetamiprida. Zato je zelo pomembno, da jutri zjutraj glasujete o tem nasprotovanju. No, v redu, bomo videli jutri, zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Prvi bo gospod. Eh, Hansen, potem sicer bi moral biti pa gospod Trukano. Ja, prebral bom njegovo poročilo nasprotovanje povečanju mejne vrednosti ostankov acetamiprida v nekaterih proizvodih in um, gre za povečanje vrednosti acetamiprida, eh, dopuščenje vrednosti ostankov v namiznih olkah in olkah za proizvodnjo olčnega olja. Ocena učinka, ki jo je izvedla EFSA, kaže, da te vrednosti naj ne bi imele učinka na eh, potrošnike. Mi se zavedamo pa, da je to nevarno za čebele, vendar uh, se nam zdi pomembnejše, da to nima škodljivih učinkov na zdravje. In države članice bi morale odobriti določena sredstva, samo če bodo ugotovile, da ta nimajo škodljivih učinkov na čebele. from the southern EU, which had the purpose to combat the. Bela muha je samo eden od škodljivcev, ki lahko škodi olkam. Na jugu Evrope obstajajo drugi škodljivci, zato potrebujemo drugačne ukrepe. Nič celih 5 mg na kilogram je prak, ki ne bi omogočal, da bi se uspešno borili proti škodljivcem v EU. Gospod Turkanu meni, da je komisija v skladu z vsemi določbami, še posebej v skladu s pravno podlago v uredbi 396 iz leta 2005 in meni, da ni treba upoštevati. drugih vidikov, zato ker ima Evropa enega najstrožjih režimov na področju pesticidov. Hvala. No, Mr. Pedicini. Hvala, zdaj pa gospod Pedicini. Hvala, gospa predsednica. Zelo na hitro bi želel povedati najprej naslednje. Najprej naj pomirim tiste, ki so podali ta predlog za nasprotevanje. Eh, povečanju mejne vrednosti ostankov acetamiprida. Namreč v Italiji je bil eh, res um, veliko uporabljen zaradi ksilele fastidioze. To mm, ne pomeni, da se mi nasplošno strinjamo z uporabo insekticidov. E, šlo je tukaj samo za e, konkreten izreden primer. Mi se e, strinjamo s tem, da je treba uporabljati fitosanitarne proizvode v mejah, ki so vzdržne. Um, ampak eh, videli boste, eh, da je to odločitev o povečanju eh, teh mejne vrednosti ostankov sprejela v Italiji prejšnja vlada in sedaj boste videli, kako ta obupna populistična vlada dela v dobro in bomo podprli vaš predlog. Gospa Gardini, hvala. Torej, mi kot sistem Italije in kot italijansko predstavništvo ne želimo glasovati za to nasprotovanje, ker lahko bi sicer glasovali, če bi šlo samo za nasprotovanje povišanju vrednosti, ampak glede na to, da je EFSA ugotovila, da tveganje za potrošnike to ne predstavlja, glede na to, da je acetamiprid sicer neonekotinoid, ki pa bi lahko bil problematičen za zdravje čebel. Mislim, da lahko ohranimo neko previdnostno držo. Ampak problem pa je, da je namen tega nasprotovanja ne samo upreti se povišanju mejnih vrednosti ostankov, ampak jih pobudniki želijo še znižati in sicer na nič celih 5 mg na kilogram, v nasprotju z nič celih 9 mg na kilogram, kar je trenutno veljavna vrednost. Zato sem nekoliko uh, zadržana, kot sem tudi vedno, kadar slišam take napade na kak kakšno evropsko agencijo, kot je EFSA v tem primeru, saj me je kar zaskrbljujoče slišati to, kar slišimo tukaj. Um, seveda je povsem zakonito, da se z določenim mnenjem ne strinjamo in da imamo različno mnenje, ampak da spodkopavamo prav kredibilnost agencije, kakršna je EFSA, pa morda le presega institucionalno korektnost. No, vsak je sicer odgovoren za lastne izjave, ampak sama mislim, da jih ni treba upoštevati, kadar presegajo meje zakonitega oziroma dovoljenega. In zato bi želela odgovoriti na to nasprotovanje tako. Lahko bi ga podprli, če bi bilo upirjeno zgolj proti povečanju vrednosti na 3 mg. Ampak glede na to, da to nasprotovanje želi iti še dlje in znižati trenutno veljavne vrednosti, pa se to zdi nevarnost. Saj bi uh, eh, olčna proizvodnja s tem ostala brez nujno potrebnega inštrumenta za fitosanitarno zaščito olčnikov. In zato eh, bom na to odgovorila, da je treba tudi eh, rastline zaščititi, tako kot ščitimo ljudi, zaščitimo rastline s fitosanitarnimi sredstvi. Tudi ljudje eh, jemljemo zdravila, kadar zbolimo. In isto je treba, enako je treba poskrbeti tudi za rastline. In poleg tega, Eh, mi italijansko predstavništvo pravi tudi, da eh, ti podatki ne temeljijo na nobeni študiji in da zato, da bi jih lahko podprli, bi morali temeljiti na vsaj eno leto dolgih poskusih na kraju samem. In zato bi jaz rekla, da naj ne podpremo tega predloga in da. se opremo na trenutno veljavno mejno vrednost in pozovemo komisijo, naj pač te vrednosti ne poviša. Če pa bi želeli to vrednost še dodatno znižali, sama menim, da bi najprej potrebovali znanstvene podatke, na katere bi se oprli in hkrati eh, preizkuse, eh, ki bi dokazali, da je tako znižanje lahko vzdržno. Sicer bomo s tem samo tipali v temo. No. Gospari Vazi, ne bomo dali ponovno besede pobudnikom nasprotovanja ali ne? Vse je to običajen postopek. Sicer, če bi vedno šli, vrnili besedo spet tistim, ki so že govorili in potem sem in tja, ja, komisija seveda lahko odgovori komisija je vedno od zadnja, ki dobi besedo za to, da odgovori na to, kar je bilo rečeno. Medtem ko razpravo med vami lahko tudi imate zasebno. Komisija. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala za to razpravo danes. Mislim, da imamo tu primer zmede glede tega, kaj je pravni okvir, kateri so koraki, ki jih imamo pred seboj in kakšna zagotovila imamo pri eh, določenju mejnih vrednosti ostankov. Nekaj glavnih točk. Prvič, uredba o MVO, mejnih vrednostih ostankov, je pravni okvir. In glavni cilj te zakonodaje je, da se zagotovi visoka raven zaščite potrošnikov. Predlagani predlagane MVO, ne glede na to, ali se predlaga njihovo povišanje ali znižanje, kar je sicer v večini primerov, temeljijo na ocenah EFSE na široki zbirki podatkov in glede tega imamo eksplicitne informacije in zagotovila EFSE, da so vsi ti predlogi varni ter da so vrednosti določene na ravneh, ki temeljijo na eh, podatkih in to tako za namizne olive, oljke kot druge. In zato je ta vrednost nič celih pet eh, miligramov, ki se predlaga v predlogu resolucije, eh, vrednost, za katero ne, ne vidimo, ne najdemo nobene znanstvene podlage. Eh, namen te zakonodaje je v prvi vrsti zaščita potrošnikov, eh, prej kot zaščita okolja, opraševalcev ali dobrobiti živali. Ta vprašanja, in to je moja druga točka, se obravnavajo v ločenem in temu namenjenem pravnem okviru, ki zadeva dajanje na trg. Um, proizvodov za zaščito rastlin. Gre za uredbo iz leta 2009. In eh, kar se tiče acetamiprida, je bila upravljena zelo obsežna ocena učinka. In na to oceno učinka se pobudniki predloga resolucije ne sklicujejo. In nedavno je EFSA v oceni učinka potrdila, da acetamiprid ustreza vrednostim in zahtevam za človeško zdravje. In tudi za opraševalce. Na začetku leta 2015 je glede na kriterije za človeško zdravje, zdravje živali, okolje in varnost opraševalcev bila mejna vrednost obnovljena in to je podprla večina držav članic. Uh, Rada bi poudarila, da je sistem tako nastavljen, da temelji na oceni učinka eh, za posamezne snovi in ne za skupino snovi, kot so neonikotinoidi. Vsako posamezno snov se proučuje ločeno in upoštevajo se podatki, ki za njo obstajajo. In, uh, Podatki za acetamiprid kažejo, da um, se tej snovi lahko zaupa. In zato se mi zdi, da bi um, zniževanje vrednosti uh, zelo preseglo naše pristojnosti, saj to ni cilj, ki ga zasledujemo. in bi bilo v neskladju z uh, odobritvijo vrednosti acetamiprida, ki je bila dosežena v začetku leta 2018. Vsekakor je v postopku odobritve acetamiprida bilo vse upoštevano, kot je treba, ravno tako tudi eh, maksimalne mejne vrednosti ostankov. In kot sem že rekla, moramo biti pri tem zelo previdni, saj eh, EFSA je kredibilna inštitucija in EFSA je potrdila, da so te vrednosti varne, tako za namizne olive, kot oljke, kot za oljke za oljčno olje. Zakaj pa eh, se tu predlaga povečanje eh, MVO? za acetamiprid, zato ker se je izkazalo, da je to eh, do primerna snov za boj proti olčni muhi, ki najbolj napada olčnike v Južni Evropi. Um, ni to ksilela fastidioza, je pa to vendarle škodljivec, ki um, povzroča veliko zaskrbljenost in zelo uh, znižuje možnosti in obseg proizvodnje. Mislim, da se tukaj kaže tudi slabo razumevanje količine uh, eh, fitofarmacevskega proizvoda, ki se uh, uporablja. Tudi v primerjavi se predhodnimi MVO-ji. Treba je povedati, da da povišanje vrednosti MVO ni neposredno sorazmerno z povečanjem količine uporabljenih eh, insekticidov. Slednje je lahko le za 30 do 40 odstotkov više. Zato bi za konec rekla, da je ta uredba zelo pomembna zakaj gre. Namreč tukaj se za 11, eh, tukaj se za 11 snovi zmanjšuje, eh, zmanjšujejo MVO in to kaže, da je uredba dejansko namenjena zaščiti eh, potrošnikov. To je zelo pomembno za ostale snovi, pri katerih njihovo znižanje veliko prispeva k varstvu potrošnikov. Predlog je torej v skladu z cilji uredbe o MVO. Komisija pri tem ne presega svojih pristojnosti in kar zadeva varnost okolja ter varnost čebel in drugih opraševalcev, je tudi ta predmet vsega zakonodaje o aktivnih snoveh, um, ki smo jo odobrili in med katere spada tudi acetamiprid. Hvala lepa. Vsi se s tem seveda ne strinjajo, ampak jutri imamo glasovanje in videli bomo, kakšen bo izid. Uh, ta točka je zdaj zaključena in gremo naprej na naslednjo točko. in sicer podaljšanje obdobja odobritve za več aktivnih snovi, vključno s kloripirifosom. Gospa Juliker, lahko kaj poveste o tej temi? Ja, hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. No, ta snov, klorpirifos, je bila odobrena leta 2006 tudi na podlagi zelo obsežne ocene. In trenutno se uh, zdaj pregledujejo, uh, se končujejo obdobja odobritve in eh, izvaja se pregled glede njihovega podaljšanja. Uh, Za nekatere snovi se to obdobje zaključi 31. januarja 2019 in oktob, konec oktobra 2018 je bil rok za uh, zaključek pregleda. Rada bi vas opozorila, da je v, v skladu s členom 17 uredbe o pesticidih uh, komisija dolžna podaljšati obdobje odobritve za več aktivnih snovi, za aktivne snovi, preden se to izteče. No, to je samo pravna podlaga, ampak v osnovi gre za to, da če prihaja do zamud, ki eh, ne izvirajo iz napačnega ravnanja vlagateljev, pač komisija mora podaljšati obdobje odobitve in to je komisija tudi naredila. Eh, v tem primeru imamo, eh, je poročilo o oceni se strani države članice, ki je bila Španija, prišlo pozno in zato, da bodo stvari jasne, je komisija pač nadaljevala svojim delom in zato, da bi se izognili zamudam, eh, podaljšala obdobje odobritve. Pri tem pa seveda komisija upošteva vse informacije, ki so na voljo in najnovejše znanstvene in eh, tehnološke izsledke. ki jih pripravlja EFSA. Ko je znanstvena ocena končana, EFSA objavi zaključek. Ta bo objavljen v drugi polovici leta 2019 in bo temeljil na, in v bistvu na podlagi analize teh zaključkov se komisija odloči ali predlaga eh, podaljšanje odobritve ali kaj drugega. Ravno tako bi rada povedala, da, da je v prejšnjih letih, tako kot smo govorili o MVO že prej, eh, prišlo do bistvenega znižanja mejnih vrednosti ostankov eh, številnih izmed omenjenih snovi in sicer že leta 2015 in 2016 in v prihodnje bomo tudi razmislili o tej možnosti, ko bomo pač imeli na voljo eh, pregled. Želela bi poudariti še nekaj, da pri pripravi ocene, se EFSA in države članice upirajo na najnovejše raziskave in poročila. Komisija torej je zavezana k temu, da umakne z trga aktivne snovi, za katere se ne da se je ni možno dokazati, da izpolnjujejo eh, kriterije na zadovoljiv način. Hvala. Gospa Rivazi, izvolite. No, kar se tiče komisije, oziroma kar se tiče našega odbora, mislim, da ne vidimo stvari prav enako. Mi govorimo tukaj o uh, zaščiti potrošnikov, potem pa imamo agencijo, ki se ji ne da nič očitati. Ja, če mm, moramo imeti preiskovalni odbor o pesticidih, ki obstaja tukaj v parlamentu, pomeni, da imamo v zvezi s pesticidi in poročili o njih kakšen problem ali ne. Uh, Eh, še nekaj me preseneča pri tem, kar pravite. In sicer klorpirifos je pesticid. pesticid. Vemo, da je neurotoksičen, vemo, da vsebuje fosfor, da je prepovedan v številnih evropskih državah in to je eden od petih pesticidov, ki ga najpogosteje najdemo v sadju, v zelenjavi in žitaricah. In uh, seveda, uloga za podaljšanje odobritve je bila vložena, vendar pa Španija ni posredovala podatkov pravočasno. In vprašanje je, zakaj je Španija potrebovala toliko časa za izvedbo ocene tega pesticida. In glede na to, da je država članica tukaj zamujala, vi po uradni dožnosti eh, odobrite še dodatno leto. Eh, no, veliko problemov je bilo s tem pesticidom in zato bi jaz želela vedeti še kaj več. Namreč v osmih evropskih državah, eh, Danski, Finski, Nemčiji, eh, Irski, Latviji, Sloveniji in Švedski ni več dovoljen. In zakaj so te države prepovedale ta pesticid? Zato, ker so se vrnile k eh, študijam in k podatkom surovim v zvezi s tem iz katerih se je izkazalo, da je to neurotoksičen pesticid, ki je tudi endokrinni motilec in ki ga je dobro prepovedati. In naprimer, eh, naj povem, analizirali smo tudi lase. Analizirali smo več kot 150 las ljudi, ki živijo v šestih državah Evropske unije. In v državi kot je Nemčina, kjer je ta pesticid predpovedan, smo ga še vedno našli v laseh. In ali veste, ne, da je eh, na enem centimetru las, to pomeni izpostavljenost v uh, enem mesecu. To pomeni, da so tudi ljudje izpostavljeni sadju in zelenjavi, ki ta pesticid vsebuje. No, z vsemi univerzitetnimi študijami, raziskavami, ki kažejo, da uh, predpadniki industrije skušajo na vsak način uh, zmanjšati oceno tveganja uh, in zato bi se pričakovalo, da bo komisija upoštevala druge študije, torej znanstvene prave študije in na njihovi podlagi prepovedala uporabo tega pesticida. Vemo, kaj vse povzročajo ti pesticidi. In vi, kaj pa vi naredite? Ja, no, vi pa še podaljšate obdobje odobritve za dodatno leto, zato ker in s tem skušate minimizirati tveganje. Ampak, no, zakaj smo količino pesticidov in dovoljenih ostankov zmanjšali v predhodnem obdobju, zato ker smo se zavedali, Eh, škodljivih posledic. Zavedali smo se, da je tukaj nek problem in zato oprostite, zdi se mi, da dejansko ne delate v duhu zaščite potrošnikov in zdravja ljudi. In poslušajte, drugo leto imamo volitve in mi smo vedno trdili, da Evropa s svojim delovanjem in zadelovanjem EFSE um, uh, eh, eh, ščiti svoje državljane, vi pa v bistvu to rušite. Vi ste pajdaši tega populizma, ki se v Evropi razvija. Torej, tudi vi imate določeno uh, odgovornost. Uh, Torej, uporabite previdnostno načelo, eh, poglejte si vse aktualne študije, ki obstajajo in prepovejte uporabo določenega proizvoda. In zdi se v bistvu, da vi podpirate te eh, pripadnike, velike pripadnike industrije, ki pa proizvajajo te snovi. Meni se zdi to res nespremljivo. Zdi se, da ste dejansko njihovi sodelavci. Pa bi bilo treba to prepovedati. Hvala, gospa Rivazi, gospod Pedičini. Hvala, predsednica. Jaz se popolnoma strinjam s tem, kar je ravno kar povedala kolegica Rivezi. Tudi sam iskreno povem, da odkar sem eh, tukaj, eh, to je moj prvi, morda celo zadnji mandat, nisem nikoli videl, da bi se uporabilo previdnostno načelo. To, eh, kar naj bi bila neka, neka, neka zaščita za evropske institucije, se ni nikoli uporabilo. Vsakič, kadar imamo ne vem, nek rok, izteka ali kaj takega, se to pač ne uporabi. Tukaj govorimo o insekticidu, ki ehm, po rezultatih morda najbolj prestižne znanstvene revije ANCET eh, povzroča zelo neželene učinke v možganjih novorojenčkov in dojenčkov. Potem videli smo že da tudi druga mnenja in stališča se tukaj ne upoštevajo. No, ampak EFSA, ki je edina institucija, ki je prva, eh, ki, ki lahko eh, poda znanstveno mnenje o določeni stvari, tega ne naredi, ampak mirno gleda, da se obnovi eh, obdobje, uporabe za določeno snov. In to se počne za hrbtom državljanov, ki ne vedo ničesar o vsem tem. In zato ne bi želel pravzaprav ničesar vprašati, ker um, smo že marsikaj slišali. Želim pa spomniti, da uh, naši državljani morda to vendarle poslušajo in vedo, da se uh, ti. Um, pesticidi špricajo na banane in na drugo sadje. In če to pač nikogar tukaj ne briga, lahko rečemo samo še dober tek. Želi še kdo drug besedo? Če ne, pa damo besedo ponovno komisiji, gospe Juliker. Uh, hvala lepa, hvala lepa za vaše prispevke. Samo nekaj stvari. Ne omalovažujem tvegan Jaz samo pravim, da je ta substanca, ta senov predmet pregleda in čakamo na rezultati tega pregleda. Ko bomo imeli te rezultate, si bomo jih ogledali in bomo ustrezno ukrepali. Tako da tukaj ne želim omalovaževati tvegan. Nobenega namena nima ne komisija, ne EFSA, eh, da bi uničevali varstvo potrošnikov. To sem želela podariti. Po drugi strani pa imamo okvir, zakonodajo, ki je ne gre ignorirati. Omenili ste Eh, previdnostno načelo. To načelo je že bilo uporabljeno in je lahko uporabljeno. Naj vas opozorim na rezultate splošne zakonodaje o prehrani. Prav tako smo to uporabili pri ukrepu v zvezi z bistanol 8. Naj vas spomnim na to. Ampak, kakor sem že povedala, čakamo rezultate tega pregleda in na podlagi rezultatov pregleda bomo podozeli potrebne ukrepe. Gospari Vazi, rekli ste, da je ta snov prepovedana v nekaterih državah članicah, natančneje v osmih. Bolj bi držalo to, da fitofarmacevtska sredstva niso avtorizirana v določenem številu držav članic. Lahko vam povem, da je to relativno običajno če ni določenega. Um, torej, lahko se zgodi, da države članice ne odobrijo fitofarmacijskega sredstva, čeprav je glavna učinkovina odobrena na evropski ravni. E, takšnih zgledov je veliko. Uh, torej, če zaključim, ko bomo dobili končno mnenje, bomo na podlagi tega mnenja ukrepali. In še enkrat povdarjam, da ne omalovažujemo tvegan. Prav gotovo bodo države članice upoštevale vse pomisleke, ki so jih izrazili poslanci. Hvala lepa, s tem smo zaključili našo sejo. Vidimo se ponovno jutri ob devetih, ko nas čaka glasovanje. Lep večer.